Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder auf. Lepo pozdravljeni, nadaljujemo z včerajšnjim zasedanjem. Točka 8. Izvolitev drugega podpredsednika odbora KONC. Kolega Šoltes eh, ni več v našem odboru, tako da moramo imenovati novega podpredsednika. Prednost pri kandidaturah pa imajo zeleni. Goedemorgen, uh, eh, dank u voorzitter. Uh, Dobro jutro in eh, lepo pozdravljeni, gospa predsednica. Odločili, kolega se je odločil, da bo mm, zapustil uh, naš uh, odbor. In od leta 2009 uh, je bil um, novi član, član našega odbora. Komisij en begrotniškontrol, komisij Vatrves. Tako da se nam je zdelo dobro, da bi predlagali nekoga, ki bi sodeloval tudi v odboru eh, za ekonomske zadeve. Tako da Ingrid predlagamo kot kandidatko za podpredsednico tega odbora. Indrek pardon, ima veliko dobrih kvalitet in veliko ima ponuditi, tako da bi bilo dobro, da kolega Tarnda imenujemo. Hvala, kolega Tarand je torej ja, eden izmed kandidatov, so še nadaljne kandidature? Ne. Potem pa me zanima, ali glasujemo tajno. Če nihče ne odgovarja, predlagam, da kolega izglasujemo s ploskanjem. Torej, ugovarjanja ni. Kdo lahko podpre kolega Taranda? Prosim, da dvignete roke. Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Dobro, potem je soglasno kolega Tarand eh, imenovan kot podpredsednik eh, našega odbora in <laughs> lahko se nam pridružite tule za predsedniškim odrom oziroma neočitno nam manjka en stol, se upravičujem. Tole nam zadaj le ni uspelo, ampak se pa zgodi gerne, genau, Sie können gerne hier Platz nehmen, zumindest. Z veseljem se lahko usedete tule zraven. Saj tako bi veljal protokol. Sedaj pa deveta točka. Glasovali bomo o ceni zunanih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodje za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini. Pripravljanec eh, mnenja je kolega Ali. Želite besedo? Očitno ne potem pa kar glasujmo. Prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi amandma za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog tri za, proti. To bomo morali pa preveriti. Upam, da imate svoje glasovalne kartice. Na hitro bomo tole elektronsko preverili. Predlog spremembe tri. Kdo je za? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo morali preveliti. Kajti mislim, da se mnenja frakcije političnih skupin razhajajo. Predlog je sprejet. Predlog šest. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem. Za, proti, zavrnjen. Predlog osem. Za, proti, preverimo. Predlog osem. Preverjamo elektronsko. Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričana. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Ja, se pravi, čujem, ampak to ni bilo jasno. Predlog 9 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 11 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 12 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 13 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 15 za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16. Za, proti. Kdo je za? Predlog 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverjamo predlog spremembe 16. Doček je spremljen. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 17 za. Predlog 17 za proti vzdržani sprejet 18 za, proti vzdržani sprejet 19 za, proti vzdržani sprejet 20 za, proti vzdržani sprejet 21 za, proti vzdržani zavrnjen 22 za, proti vzdržani. Mislim, da je predlog 22 sprejet, ampak preverimo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Ja, tole je bilo pa res zelo tesno. Ja, ja. 23 za, proti, vzdržani. Še enkrat, kdo je za? 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Ali preverimo? Dobro, preverjamo predlog 23. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Z enim glasom več. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, 26 želite, da preverimo? Dobro, preverjamo predlog 26. Konec glasovanja. 12 glasov proti 3. 27 za, proti vzdržani sprejet. 28 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani. Mislim, da je ta predlog tudi sprejet, ampak preverimo predlog 29. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 30 za, proti vzdržani sprejet, 31 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa poimensko glasovanje o mnenju celoti. Glasovanje poteka v elektronski obliki. Prosim, da glasujete. Konec glasovanja. Predlog je sprejet soglasno, tako da iskrene čestitke kolegu Aliju. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na deseto točko, na razrešnico. Razrešnico Evropski komisiji. In lepo pozdravljena komisarja gospod Mimica in gospod Han in lepo pozdravljena generalna direkcija. Lepo pozdravljen tudi gospod pa Lamark iz Evropskega računskega sodišča. Prosim vas, da prav vi podate uvod v vaše poročilo. Naš poročevalec pa je kolega Celer. Gospa Lamark, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanci. Najprej najlepša hvala vašemu odboru za to priložnost, da vam lahko predstavim osmo poglavje letnega poročila To je tudi zadnjič za me, da vam to poročilo predstavljam. Prihodnje leto bo moj kolega Viri tukaj, ki se bo um, ukvarjal s tem. Letos uh, je to poglavje namenjeno Evropi v svetu in državljanstvu, ampak sama se bom omejila samo na ta prvi del Evropa v svetu in zato vam bi podala najprej dve glavni ugotovitvi tega poročila. Prva točka, dobro jo že poznate, glede na to, da smo eh, naš pristop na tem področju okrepili na prošnjo parlamenta in sicer zadeva ta točka omejitve revizije na dva elementa in sicer proračunska podpora ter sofinanciranje, ki predstavlja 30 odstotkov financiranja. Na teh dveh področjih eh, lahko sodišče obravnava napake na podlagi pogodbe, na podlagi katere moramo eh, pregledovati morebitne nepravilnosti. Eh, sodišče torej preverja, ali je komisija spoštovala pogoje za plačila v skladu s splošnimi eh, pravili upravičenosti. Ne moremo pa v okviru letnega poročila preverjati, kako države članice ta sredstva uporabljajo. Pri eh, tem pregledu, ki zadeva proračunsko podporo, torej nismo mogli podati ocene. Pri drugi točki, eh, kjer gre pa za financiranje se strani številnih donatorjev, kar je kar pogosta praksa na področju zunanjega delovanja, komisija izhaja iz načela, da so uh, upravičeni izdatki primirni in uh, če vsi donatorji izpolnjujejo iste pogoje eh, upravičenosti, lahko pride do tega, da ne moremo izvajati revizije nad temi izdatki zaradi sredstev, ki jih temu namenja na eni strani komisija, na drugi strani pa številni donatorji. In zato je ob razrešnici 2003, za 2013 komisija pozvala sodišče naj opravi eh, revizijo v ločenem poročilu, eh, kar počnemo zdaj zadnji dve leti. Tukaj smo ugotovili dve vrsti napak in sicer na eh, vzorcu od 2 do 8 odstotkov, to ni višji, večji vzorec v primerjavi s prejšnjim eh, časovnim obdobjem. In, um, Če Eh, si pogledamo stopnjo nepravilnosti, ta dosega 3,8 odstotkov eh, v primerjavi s 3,7 odstotki iz prejšnjega leta. Eh, po mnenju sodišča je imela komisija na voljo dovolj informacij, da bi lahko preprečila te nepravilnosti in sicer upravičeni izdatki, mm, ki zadevajo naprimer DDV, in druge upravičene stroške. E, tukaj predstavljajo kar 4 odstotke. Čim je e, komisija sprejela izdatke, prispeva k njim v višini vsaj 3 odstotke, dokazila za nje pa ima e, za 14 odstotkov teh izdatkov. Eh, glede na vse to se nam zdi, da je stopnja napak kar eh, zelo visoka. Na to pa še dejavnosti generalnega direktorata in sicer za leto 2015 generalni direktorat meni, da oba finančna inštrumenta in sicer za sosedstvo ter za eh, pač, mm, Tukaj finančna izpostavljenost ni zelo visoka, vendar pa z revizijo nismo mogli potrditi izjave generalnega direktorja. Tu smo ugotovili tri vrste napak, e, dve pri inštrumentih za pristop in enega pri inštrumentu za e, sosedstvo. E, ti pokrivajo namreč 89, 80 odstotkov vseh izdatkov. Pri oceni porabe sredstev se je komisija naslonila na revizijska poročila iz držav upravičenk, ki pa niso dovolj eh, verodostojna. Eh, in, eh, Ugotovila je nepravilnosti v 1,84 odstotkih eh, primirov. Zato zdaj uvajamo nove izračunske modele za različne programe. Eh, in uh, ugotavljamo, da komisija želi premostiti napake, ki smo jih ugotovili na podlagi naših ugotovitev in uh, ravno tako je naklonjenost v tej smeri bila izražena se strani generalnega direktorata. Sodišče seveda podpira nadzor, ki se izvaja znotraj komisije in po našem mnenju je to gotovo korak v pravo smer. Zato se zahvaljujemo pristojnemu komisarju za eh, delo na tem področju in za mm, pripravljenost na sodelovanje. Eh, tudi mi smo eh, pripravljeni še naprej sodelovati v isti smeri, tako da to je vse z naše strani in hvala za pozornost. Najlepša hvala. Glede enotne revizije bi tudi mi imeli nekaj vprašanj, sicer nimamo nič proti. Seveda pa je treba prisluhniti tudi komisiji, tako da lepo pozdravljena oba komisarja, ki sta prisotna danes. Kdo bo začel? Kolega <clears throat> oziroma komisar Mimica bo verjetno začel. Čeprav vidim, da vas je kolega Han prehitev. Najsevaj. Now it works. Okay. So, once again, honorable uh, Madam Chairperson. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani odbora in spoštovani člani, spoštovana članica računskega sodišča, gospoda Mark. Gospoda Mark, najlepša hvala za pravično in dobro predstavitev osmega poglavja letnega poročila. Uh, poročilo računskega sodišča zagotavlja mm, dobro uravnoteženost proračuna in zakonitost in pravilnost transakcij proračuna Evropske komisije. Sodišče je ugotovilo, da je stopnja napake zelo stabilna in znaša 2,8 odstotka točka za vse razdelke globalna Evropa. Za zunane ukrepe pa je stopnja napake v zadnjih treh letih dosledno pod tremi odstotki. Preostala stopnja napake, ki jo analizira komisija vsako leto, registrira napake v evropskem proračunu in v EDF-u, v Evropskem razvojnem skladu, takoj potem, ko so ukrepi sprejeti vsi popravni ukrepi. In eh, ta stopnja rezidualne napake se je znižala na 2,8 odstotka, kar je spodbuden trend. Danes bi vas raz spomnil na širši kontekst in na politično situacijo, v kateri delujemo. Naj najprej omenim odnos med migracijami in razvojem. Agenda Združenih narodov 2020. 2030 za trajnostni razvoj in nedavno sprejeta globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije zagotavljata nov celovit eh, okvir, ki zagotavlja, da migracije skupaj z varnostjo predstavljajo integralen del okvira za mednarodno sodelovanje Evrope. Evropska unija podpira več kot 400 programov na področju mm, migracij in to v letu 2004 do 2013, kar kaže na to, eh, da stavimo na migracije kot priložnost za razvoj. V pripravi pa je še veliko več. Vzpostavljen je bil eh, nujni skrbniški sklad za Afriko in to je orodje za spopadanje s poglavitnimi razlogi za nezakonite migracije in na prisiljeno preseljevanje v Afriki. Do danes je komisija zagotovila 2,3 milijarde evrov za spopadanje s to vrstnimi izzivi. Skrbniški sklad nam omogoča, da stopamo v stik z državama, z državami izvora, tranzita in cilja, tako da se lahko odzivamo veliko hitreje kot v preteklosti. To je ključen dodatek k naboru naših orodij za kratkoročno in srednjeročno odzivanje da bi lahko zagotovili ustrezno odzivanje na dolgoročne izzive, je komisija sredi septembra pripravila tudi ambiciozen eh, naložbeni načrt. Z agendo iz Adisa Bebe za financiranje razvojne agende upamo, da bomo lahko zagotovili sredstva, ki so pomembna za zagotavljanje trajnostnih ciljev in da se bomo enem spopadali z razlogi za nezakonite migracije in eh, prisilno preseljevanje. Vemo, da brez varnosti razvoja ni. Velja tudi obratno. Varnost naših sosednjih držav ima potencijalno tudi vpliv na varnost znotraj Evropske unije. To priznavamo tako na evropski ravni kot na mednarodni ravni prek eh, agende za leto 2030. Globalna varnost je privedla do čedalje večjih pritiskov, da se spopadamo s poglavitnimi razlogi za nezakonite, eh, pri, nezakonite priseljevanja in eh, za spopadanje s terorizmom in nasiljem. In naj ponovim, da tega ne počnemo na račun razvojene politike, ampak prav zaradi nje kot pravi Lizbonska pogodba. Zmanjšanje revščine in eh, na dolgi rok eh, izkoreninjene revščine ostaja glavni vzrok eh, za razvojno sodelovanje. Vendar tega cilja ne bomo dosegli, če ne bomo upoštevali ravnotežja med mirom in humanitarnimi in človekoljubnimi ukrepi v skladu s tem, kar smo se dogovorili pri agendi za leto 2030 upoštevajoč določbe pogodbe. Glede na ta politični kontekst eh, lahko sedaj govorimo o premiku miselnosti. Stopili smo korak stran od poročanja o samih izdatkih k poročanju o doseganju rezultatov. Prvi okvirni rezultati za lansko leto so dober prikaz tega ponuja dober pregled tega, kar smo dosegli v partnerskih državah z evropsko pomočjo. Gre za pomoč milijonom otrokom, ki so se upisali v šolanje ali pa za zagotavljanje ukrepov za zaščito okolja ali kulturne dediščine. Gre tudi za milijone mm, otrok, do pet let, ki so imeli koristi od eh, prehranskih programov. Še naprej pa je treba zagotavljati spremljanje porabe sredstev, tako da zagotovimo odgovornost eh, in pokažemo državljanjem, kaj lahko dosežemo skupaj z njihovo pomočjo. Poročilo o zunanjem upravljanju je tudi pomembno orodje za spoštovanje odgovornosti Evropske komisije, zagotavlja podatke o dobrem finančnem upravljanju naših sredstev. Vsako poročilo vsebuje tako imenovani semafor za vsak projekt. Ti semafori nakazujejo, kakšna je stopnja tveganja pri izvajanju in eh, predvidevajo korekcijske okrepe oziroma načrte za popravke, kadar je to potrebno. V letu 2015 vidimo rezultat, da je bilo 20 ključnih kazalnikov uspešnosti v skladu z splošnimi smernicami. Dosegli smo tudi napredek pri upravljanju financiranja. In letno poročilo kaže tudi, da države, ki prejemajo proračunsko podporo, se bolje spopadajo z bojem proti brezposelnosti, korupciji in zagotavljajo večjo transparentnost kot države, ki ne prejemajo proračunske podpore. Ampak kaj pomenijo te številke dejansko v praksi, kakšen vpliv imajo na terenu, na vsakdanje življenje ljudi? Poglejmo si nekaj primerov. Prvi se nanaša prav na proračunsko podporo. Nepal je ena izmed eh, najrevnejših držav na svetu. Vseeno pa je za Nepal eh, izobrazba ena najpomembnejših strategij za razvoj. Evropska unija je zagotovila 65 milijonov evrov za reformo šolskega sektorja v Nepalu. Tu se osredotočamo predvsem na zagotavljanje enakosti med spoloma, na izobrazbo mladih in brezplačno izobrazbo za otroke. Prek zagotavljanja izobraževanja za, za deklice in uh, otroke iz uh, revnih uh, okolij, se je sedaj stopnja šolanja iz 70 odstotkov dvignila na 85 odstotkov, kar pomeni, da je približno več tisoč otrok več vključenih v šolanje. Podpiramo tudi m, mm, ukrepe proti deforestaciji in degradaciji okolja v m, mm, slonokoščeni obali. To je okoljska politika, ki jo podpira Ministrstvo za kmetijstvo in tudi zasebni sektor. To smo dosegli prek dialoga več deležnikov. Boj proti deforestaciji vključuje tudi pozitivne ukrepe za prilagoditev na podnebne spremembe in na zmanjšanje izpustov. Spoštovani poslanci, upoštevati je treba dokaj težavno in kompleksno okolje, v katerem eh, delujemo. In eh, vesel sem, da je stopnja napake, ki jo ugotavlja sodišče, stabilna in eh, stopnja preostale napake se tudi znižuje. To kaže na to, da so na voljo ustrezni popravni ukrepi, ki zadovoljivo delujejo. Vseeno pa bi lahko delovali še bolje. Še več truda potrebujemo za to, da bi konsolidirali in okrepili te rezultate, zato da bi dosegli še bolj učinkovito porabo sredstev, ki so nam na voljo. V zadnjih treh letih smo natančno analizirali poročila računskega sedišča in tudi naše študije glede preostalega tveganja. In neposredna sredstva v neposrednem eh, upravljanju ter eh, neposredna sredstva za mednarodne organizacije so se pri tem izkazala kot eh, dve glavni šibki točki, kar pomeni, da je treba izboljšati izvajanje na teh dveh področjih. Pridržki, ki so bili podani, to pa se ne nanašajo na nikakršno specifično organizacijo. Ti dve področji z visokim tveganjem se nanašata na več organizacij, tako da je treba zauzeti splošni pristop na teh področjih. Ko gre za mednarodne organizacije, treba zagotoviti boljše razumevanje in boljše sodelovanje, tako da se zagotavljajo potrebni dokumenti revizijskim organom. In Delko nenehno dela na tem, da bi to zagotovil. Kar pa se tiče nepovratnih sredstev v neposrednem upravljanju, pa želimo zagotoviti bolj dosleden sistem za odkrivanje napak, ki jih eh, zagrešijo upravičenci sredstev. Obenem pa krepimo tudi naše predhodne preiskave. Vsekakor je treba sprejeti specifične ukrepe za izboljšanje našega sistema. Vendar pa to ne postavlja pod vprašaj um, jamstav, ki jih ta sistem vseeno ponuja. Spoštovane dame in gospodje, glavno sporočilo, ki sem ga danes želel podati, je to, da smo dosegli znaten napredek in da se še vedno trudimo po najboljših močeh, da bi se spopadli s kakršnimi koli napakami ali pomankljivostmi. Tako da je vaša pomoč izrednega pomena. Z vašo pomočjo lahko storimo še več. Veselim se plodnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospodu Hanu in tudi vam bi se rada zahvalila za pisne odgovore na naše vprašanja. Vem, da vam je to vzelo veliko časa, ampak borimo se pač z ogromnim naborom številk in včasih nimamo ravno pregleda nad stvarmi, odkot pride kakšen eh, milijon A, torej, ko gre za večja sredstva, za 500 milijonov, so nam zadeve še jasne, ko gre za manjše zneske, pa ne. Tako da najlepša hvala obema komisarjama za odgovore in eh, hvala, da ste bili zelo odzivni. Bili smo v Ukrajini in v Turčiji in najlepša hvala za res zelo profesionalno pripravo in za profesionalno spremstvo. Hvala torej vsem, ki so delovali v delegaciji. Hvala vašim sodelavcem. Sedaj pa dajem besedo komisarju Hanu. Hvala, Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospa Lamark, spoštovani člani odbora in gostje. Zelo dobro se mi zdi, če smo pod eh, budnim očesom, eh, kajti to zadeva tudi razumevanje za našo politiko in pomembno je, da se vzpostavi dobro vzajemno razumevanje glede dela in izzivov. Na začetku se zahvaljujem gospe Lamark za poročilo računskega sodišča. E, to delo je za nas zelo pomembno. Ne nazadnje zato, ker je odgovornost komisije, da zagotovi, da se sredstva e, investirajo po pravilih e, finančnega menedžmenta in da se denar učinkovito uporabi. Dve leti se ukvarjamo z stabilizacijo in posodabljanjem eh, v 16 državah v našem sosedstvu in še za sedmimi drugimi državami finančno. Eh, Zato skrbi instrument ENI 2,3 eh, milijarde letno in EPA e z 1,5 milijardami. Skupen cilj je stabilizacija in podpora sosednih dežel v njihovem razvoju, zlasti kar zadeva stabilne demokratične institucije, reševanje konfliktov in tudi več blagostanja. Skladno z izzivi in skladno z proračunskimi sredstvi, ki so za to na voljo, stvari lahko delujejo samo, če te instrumente smiselno uporabimo in eh, če se v tem kontekstu eh, lahko zanašamo na eh, naše politične dogovore. Vendar pa je naše sodelovanje umeščeno v spremljajoče se geopolitične pogoje, v okviru katerih nudimo finančno podporo. V sosednjih državah mislim, da je to očitno, se gibljamo v politično zelo volatilnem okolju eh, in to seboj nosi tudi finančno tveganje, ki ga moramo upravljati. Spoštovani člani, računsko sodišče potrjuje, da je stopnja napak za sredstva za tretje države eh, leta 2015 1,8. Eh, ta stopna je nad tako imenovanim signifikantnim pragom. Eh, zaradi tega eh, ugotavljamo, da se moramo še izboljšati. Tudi v letih 2015 in 2016 eh, je bilo upravljenih več revizij, tako imenovanih performance auditov. Te korake lahko samo pozdravimo skupaj z dodatno skrbjo, vendar pa menim, da je dodana vrednost eh, in korist lahko še večja, eh, če se koncentriramo na nedavne izdatke, če so revizijski izsledki hitro na voljo in če so konkretni predlogi za izboljšave umeščeni eh, v projekte, ki so v teku in imajo večletno naravo. V skladu za temi performance auditi so bili sledki že objavljeni eh, in za nekaterimi eh, od vas smo se o tem že tudi pogovarjali. Komisija je navezala na zelo veliko predlogov eh, in to bo nedvomno prispevalo še nadaljnim izboljšavam. Dovolite pa, da se še posebno sklicujem na dve poročili in sicer glede migracij in Zahodnega Balkana. Poročilo o migraciji pokriva obdobje do 2014 Eh, Unija se je angažirala pri reševanju migracijske krize. Eh, angažma se je tu bistveno povišal, mobilizirani so bili vsi instrumenti zunanjega delovanja, zato da bi dosegli cilje eh, in sicer, eh, da se rešuje življenja, da se zagotavlja varnost meja, naših zunanjih meja in da se zagotavlja tudi mobilnost. Komisija se je hitro odzvala na migracijsko krizo, odziv je bil učinkovit, zlasti s pomočjo naslednjih korakov in sicer oblikovane regionalne regionalnega skrbstvenega sklada kot reakcija na sirsko krizo, oblikovanje inštrumenta za Turčijo, za begunce, posebni ukrepi eh, za pomoč zahodnobalkanskim državam. Eh, kolega Mimica je že omenil oblikovanje Evropskega eh, sklada za nujno pomoč, za podporo stabilnosti in za Potem so tu še obsežni ukrepi za pomoč, eh, svežni za Libanon in Jordanijo, eh, tako imenovani kompakts. Eh, ta hiter odgovor pa seveda daje rezultate, samo primer, v preteklih šest, šestih mesecih in tu govorimo o poletnem obdobju, je bilo samo 18 tisoč ilegalnih prihodov iz Turčije na grške otoke, torej eh, v šestih mesecih po uveljaviti dogovora z Turčijo, v šestih mesecih pred tem, in tu govorimo o zimskem obdobju, pa je eh, bilo eh, 740 tisoč beguncev. Skratka, takoj po uveljavitvi tega dogovora eh, se je obseg beguncev zmanjšal na 4 odstotke in mislim, da so to zelo impresivne številke. In najpomembneje pa je, da smo lahko rešili zelo veliko človeških življenj eh, in število mrtvih na tej eh, ruti se je v sedmih mesecih tega leta v primerjavi za prvimi tremi meseci zmanjšalo za 90 odstotkov absolutnih številk številkah 366 eh, žrtev v obdobju januarja do marca in 47 od aprila do oktobra. Eh, seveda zlasti investiramo tudi v uh, odstranjevanje vzrokov za beg in v oblikovanje perspektiv. 300 milijonov evrov za izobraževanje za skoraj pol milijona otroka v Siriji eh, in v Turčiji s pomočjo eh, turškega zdravstvenega ministrstva eh, bomo dodatnih 300 milijonov evrov investirali v učinkovito zdravstveno oskrbo za begunce. Eh, če samo spomnim, v Turčiji govorimo o 2,7 eh, milijonih sirskih beguncev. Vendar pa želimo meniti, da tudi v partnerskih državah, v Jordaniji in v Libanonu, eh, da so pač na voljo sredstva za izobraževanje, za zdravstveno oskrbo v višini 350 milijonov in tu govorimo o neposredni finančni podpori Eh, ki zagotavljajo eh, tudi eh, trajnostni razvoj. Ne gre za nek blankoček, za neke proračunske pomoči, ravno nasprotno mi podpiramo izključno vračilo dokazljivo izvedenih storitev. Poleg tega imamo inovativni sistem za trajnostno nudenje humanitarne pomoči za skoraj da en milijon beguncev v Turčiji. To so te številčne karte, Eh, kot eh, jih imam tu v rokah. In sicer 30 evrov na eh, mesec se to lahko naloži in tu lahko begunci s tem pokrijejo svojo oskrbo in ta možnost izbora jim da tudi občutek odgovornosti zase s temi plačilnimi kartami lahko v trgovinah opravljajo določene nakupe. Eh, poleg tega je treba reči, da ta sistem podpira tudi lokalno gospodarstvo. Eh, sistem je bil eh, izdelan skupaj s Turčijo in ehm, se izvaja v okviru programov Združenih narodov in turških organov in države članice Evropske unije pa to so podpirajo, gospe in gospodje. Potreben je čas, potrebni so skupni napori za to, da dosežemo rezultate. Pomislimo na Ukrajino, eh, kjer smo vložili zelo veliko energije v protikorupcijske reforme eh, in eh, uspeh pa smo vezali na liberalizacijo vizumov. Dejansko nam je, mislim, da uspelo. Ukrajinski parlament rada je šest ali sedemkrat odločal negativno glede zavezujočega razkritja premoženja, eh, da se eh, naj to samo ne sprejema, ampak eh, tudi izvaja. 50 tisoč ljudi je že podalo izjave o svojem premoženju. Posledica tega je, da je 8 tisoč sodnic in sodnikov, da so zaradi te zahteve, da so se odpovedali, da. Um, gredo v novi sistem zato, ker ne morejo dokumentirati, kako so prišli do svojega premoženja. Skratka, kaže se, da ti ukrepi že dajajo prve rezultate. In čisto odkrito povedano, Eh, naše odločitve, odločitve eh, na evropski ravni, odločitve eh, so zakonodajalcev, so tu zelo pomembne, tudi kar zadeva liberalizacijo vize. In če se te odločitve zakasnijo, potem mislim, da lahko izgubljamo našo lastno verodostojnost in tudi učinek vzvoda, ki smo ga dosegli v teh državah, zato da bi se tam izvajale reforme v naše širšem smislu. Če se še ne zakratko eh, pomodim eh, v Ukrajini, prej smo govorili o migrantih, včeraj eh, sem eh, imel uh, ukrajinsko vicepremijerko in sicer v Ukrajini 1,7 uh, eh, milijonov internal displaced people, torej interno razseljenih oseb. Ljudje, uh, ki so iz konfliktne regije Donbas šli v druge dele Ukrajine, mi smo se angažirali tudi tam, to smo vezali na ustrezne uh, pogoje. Vendar pa si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi uh, se teh 1,7 milijona odpravili na pot proti Evropi. Uh, tu uh, so na naši ukrepi, torej makrofinančna eh, pomoč, eh, usmerjeni v eh, stabiliziranje razmer. Računsko sodišče ima prav, ko povdarja, eh, da je eh, politična volja ključ eh, do uspešne in trajnostne krepitve javne uprave in pravne države. Prav o tem govorimo tudi z našimi partnerskimi državami, vendar pa smo se tudi nekaj naučili iz dosedanjih ukrepov in zato še naprej uvajamo izboljšave pri predpristopni pomoči in mislim, da se bo to odražalo tudi tudi v razrešnici. E, to, naprimer, projekti so sektorsko spet ti specifično načrtovani, zato da so lahko bolje usmerjeni, tudi kar zadeva izpolnjevanje pogojev. Eh, prepričan sem, eh, da vse to, kar investiramo, eh, da vse to teče usporedno z našimi političnimi inicijativami, z ekonomskimi in trgovinskimi ukrepi, za trgovinski in socialni razvoj in da bo to prispevalo k nadaljni stabilizaciji teh držav. Eh, s tem eh, se ne bo izboljšal samo življenski standard na splošno, ampak dajemo ljudem tudi perspektivo, zlasti mladim ljudem, eh, to ne eh, prispeva samo k stabilizaciji našega sosedstva, ampak je to tudi dobra investicija v eh, našo lastno prihodnost. Eh, torej gre za investicije v stabilizacijo v našem splošnem evropskem interesu. Če se sedaj obrnem na evropsko sosedsko politiko, smo 29. septembra v izjavi zagotavljali nadaljno demokratično podporo Tuniziji, čisto na kratko še o Tuniziji, sicer mi bodo očitno očitali, da eh, govorim samo o vzhodu, ampak Tunizija je, kot vemo, zelo pomembno področje. Eh, to je eh, tako rekoč eh, primer eh, da je demokratičen razvoj eh, možen tudi v islamski državi. Čisto odkrito govorim, da tu ne smemo varčevati presedstvih, da bi prišlo do pozitivnih premikov v demokra na demokratičnem in ekonomskem področju. Eh, mi zato um, zagotavljamo eh, finančna in nefinančna sredstva za uh, eh, podporo. Uh, eh, podporo ambicioznega tunizijskega programa. Vse to zahteva od nas, da čim bolj izkoristimo uložena sredstva, eh, da se osredotočimo na izbiro financiranih programov in projektov eh, z ozirom na to, da so sredstva davkoplačevalcev smiselno investirana na področju Tunezije, pa ne smemo pozabiti, da imajo en milijon eh, beguncev iz Libije, imajo zelo dolgo mejo za Libijo. Libija je do danes še politično nesmiselna, nestabilna država z vsemi konsekvencami. E, vidite torej, e, da so izzivi zelo raznoliki. Če govorimo o oblikah pomoči, potem razpolagamo za celo pa leto opcij, e, iz katere lahko izberemo najboljše, na katerih področjih je najboljša podpora makrofinančne narave ali pa neposredna podpora proračuna, vendar pa vezano z sektorsko specifičnimi pogoji in zahtevami in z konkretnimi e, odgovori. E, proračunska podpora, to je pojem, ki je morda zavajajoč, kajti to zbuja idejo, da denar kar tako dajemo, e, kar pa ni res. E, gre za čisto konkretne projekte, ki so natančno opisani, e, ki iz e, administrativno-regulatornih razlogov um, sodijo eh, izven proračuna, ampak eh, kontrola in posledice so enake. Eh, torej iz teh razlogov, če karkoli ne deluje, smo plačila za Moldovo lani prekinili, zato ker pogoji niso bili spolnjeni. Zelo vesel sem, ko slišim, da je monetarni sklad vsega, odločil, da da na voljo kreditno linijo za Moldovo, eh, kar eh, nam znova omogoča, da v kratkem sprostimo plačila. Skratka, vidite, gospe in gospodje, Ehm, vse te oblike pomoči eh, igrajo eh, odločilno vlogo pri približevanju partnerskih držav vrednotam Evropske unije, eh, kar zadeva javno upravo, pravno državo in drugo. Skratka, to so vse bistvena področja za našo podporo. Vse to sodi v okvir našega delovanja in kar zadeva evropska sredstva, želimo eh, njihovo upravljanje eh, še naprej zboljševati, želimo sodelovati za vami, za računskim sodiščem eh, in vedno je za nas pomembno, da skupaj vlečemo v eno smer. Hvala lepa, se opravičujem, če sem bil morda nekoliko daljši, ampak to je tudi rezultat vaših številnih vprašanj. Hvala lepa. Prisrčna hvala, gospod komisar Poročevalec eh, ima besedo. Eh, gospod Seler, hvala, eh, gospa predsedujoča, tudi z moje strani zahvala gospela Marki in računskemu sodišču za poročilo, hvala tudi obema komisarjama za odgovore na naša pisna vprašanja ki smo jih prejeli in želim tudi povdariti, da to, kar je sedaj omenil eh, komisar Han, da pravzaprav želimo vsi vleči v isto smer namreč, da želimo skupaj obvladati izzive, ki so pred eh, Evropsko unijo. In priznam, ravno eh, ti dvi področji obeh komisarjev eh, sta v zadnjem obdobju stali pred posebno velikimi izzivi in še vedno sta in najbrž tudi v prihodnje bosta. Zato na naša vprašanja ne gledamo kot na nekaj, eh, kjer izražamo kritiko zaradi kritike same, ravno nasprotno. Evropski parlament je inštitucija, eh, ki eh, bedi nad proračunom in seveda želimo biti prepričani, da da je eh, denar evropskega proračuna usmerjeno koordiniran eh, in da se tudi porablja skladno z uspešnostjo tega porabljenega eh, denarja. In zato je zelo pomembno, da dobimo odgovore na naša vprašanja. Kar zadeva odgovore, mislim, da se zelo hitro približujemo drug drugemu. Naš odbor pri tem povdarja že leta dolgo, eh, da ne gledamo samo na stopnjo napak, eh, čeprav je to še vedno eh, osrednje področje naše evalvacije pri izdatkih, ampak želimo seveda tudi videti, kako se dosegajo skupno zastavljeni cilji in zlasti na področju zunanjega delovanja, torej kako se Evropska unija kaže v svetu eh, in nasi sošecini. Boj proti revščini je eden pomembnih ciljev, eh, potem razvojno sodelovanje, sestavni del tega cilja pa je tudi oblikovanje ustreznih okvirnih eh, pogojev za to, da se pripreči nekontrolirano priseljevanje v Evropo, tako kot smo to doživljali v preteklih mesecih. Zato moje prvo vprašanje obema komisarjema. Eh, če pravzaprav ponovim to, kar smo že slišali eh, strani eh, računskega spodišča oziroma gospe Lamarck. Računsko sodišče je pripravilo posebno poročilo in to zelo visoko cenim glede izdatkov EU na področju eh, zunanje eh, migracije eh, do leta 2014 in tu sta omenjena dva najpomembnejša instrumenta financiranja TPMA in EMPI. European Neighborhood eh, Policy in eh, pri tem je bilo ugotovljeno, da je prispevek teh instrumentov k ciljem eh, nemerljiv zlasti ni dovolj dobrega pregleda nad tem, kaj natančno financira eh, komisija, torej iz proračuna EU in kaj eh, delajo države članice. Obe generalni eh, direkciji sta definirali kazalnike in to vključili v letna poročila, to je pravilni korak, to pozdravljamo za naše strani, vendar pa želimo, da bi ti projekti bili bolj konkretni, da bi dosegli naše konkretne cilje. Potem koordinacija med generalnimi nacionalnimi eh, direkcijami. Poglavje Evropa eh, in svet obravnava na splošno naše zunanje delovanje. Vendar pa različne službe zasledujejo različne cilje in uporabljajo, upravljajo z različnimi instrumenti. Generalna direkcija DEFCO, um, generalni, uh, generalna direkcija NIR uh, eh, in ECO in potem še visoka predstavnica. Uh, in, uh, Seveda pa ne gre pozabiti tudi Evropskega razvojnega uh, sklada. Zato moje naslednje vprašanje, kako bi lahko dosegli boljšo koordinacijo vseh teh aktivnosti instrumentov. Uh, komisija je na pisno zastavljeno vprašanje odgovorila, uh, da za uh, IPA 1 ni nobene druge oblike kot pa Inter Services Consultation za IPA 2. Um, ehm, Eh, do generalne direkcije Agri, ostale generalne eh, direkcije pa upravlja konzultacije za njer. Ali je to dejansko kaj drugega kot inter-service consultation, kajti tudi tu je v eh, ospredju konzultacija. Zakaj Agri ni vključen v ta proces in kako komisija evalvira to področje za kmetijstvom ali ne, kako evaluira, ocenjuje razvoj podeželja in delo na tem področju. Glede stopne Povečanje napak eh, smo že eh, nekaj povedali, 2,8 eh, procentov. Moje vprašanje se zato glasi samo, kako generalna direkcija Defko ocenjuje ta razkorak med tem, kar ugotavlja sodišče in kar so ugotovili oni, 2,8 in 2,2. Potem me tudi zanima. Um, Eh, analiza tveganja za leto 2015, zakaj je to manj zanesljivo kot za leta 2012 do leta 2014, saj tako je ugotovilo eh, sodišče. In prav tako bi me eh, zanimalo, zakaj se kvota za inštrument sosedstva eksterno ugotavlja in kdo je izvedel to naročilo, torej za prvi krok, potem še enkrat skratka External Assistant Management Reports, uh, To se je zelo različno ocenjevalo. To je pravzaprav vroča tema eh, tudi letos. To nam ne bo ostalo prihranjeno. Oba komisarja sta v odgovorih podarila, eh, da eh, torej citiram v angliščini. Ocenjevanje programa in semafori ponujajo pregled in zagotavljajo pregled nad izvajanjem ob koncu leta. Ne merijo pa končnega rezultata projekta in za tega ne moremo uporabljati kot evalvacijsko orodje za izračun končne učinkovitosti. Zaključite in to ne posega zaključitev eh, projektov s eh, državami, s katerimi sodelujemo. Eh, e. ja, toliko iz tega pisma. Uh, torej tudi moje vprašanje glede AMR-ov eh, in tega robotislovja, je to dejansko samo nek trenutni posnetek ali pa to ni neka uh, ustrezna osnova za um, izjavo zanesljivosti. Kajti, če gre za trenutni posnetek eh, v teku nekega projekta, uh, je pravzaprav s tem že nekaj povedano tudi o eh, kakovosti projekta eh, v izvedbi. Hvala lepa, toliko z moje strani. Tako, sedaj pa se ponovno sprašujemo, kdo od komisarjev bo začel, gospod Han morda? Ja, zunajkste moje. Uh... Ja. Najprej, kar se tiče usklajevanja z državami članicami. Trudimo se, trudimo se zagotoviti tudi to in sam sem oblikoval pobudo z ministri pristojni za razvoj tistih držav, ki sodijo med glavne sponzorke pomoči za sosedske države. Radi bi namreč um, povečali politični vz, vzvod v nekaterih državah soseščine, tako da lahko nekatere države članice uporabijo takšno sodelovanje tudi za povečanje lastne prepoznavnosti na tem področju. Treba je združiti vsaj naše politične moči in Šele na to lahko dosežemo dober vzvod v tretjih državah. Dober primer tega je naprimer Egipt. Egipt nam povzroča marsikatere skrbi. To je država, v kateri se vsak dan rodi 7000 eh, egipčanov kar pomeni, da prebivalstvo vsako leto zraste za približno milijon. Leta 1995, 1955 so imeli 23 milijonov, sedaj pa je številka veliko večja, kar pomeni, da morajo vsako leto ustvariti samo 800 tisoč delovnih mest, če želijo zagotoviti delovna mesta za vse. Tudi potrebe po elektriki vsako leto rastejo za 8 odstotkov, tako da je treba predvideti izgraditev zmogljivosti. In države članice Evropske unije morajo zagotoviti ustrezno pomoč, zato da bodo zadeve stekle v pravo smer in eh, da bo prišlo do stabilizacije, vsaj iz vidika Evropske unije. Potem čisto na kratko glede prehoda iz IP1 na IP2. Jasno je, da GDMIR eh, na tem področju vodi. Posvetujemo pa se z drugimi generalnimi direkcijami, ki se jih to zadeva. Ko gre za uporabo sredstev IPA 2, tudi, tudi te generalne direkcije imajo seveda svoje predstave glede na posamezne sektore, kako ne bi ta sredstva porabljali. Uh, Gede Agri pa ima svoja sredstva, ločena sredstva, ko gre za mm, sosedske države, tako da imajo drugačne možnosti in so izuzeti iz tega, kar pa ne spremeni zadev. Še vedno poskušamo tesno sodelovati in si prizadevamo za sodelovanje, za doseganje gospodarske uspešnosti, naprimer, ko gre za vzpostavljanje verik dodane vrednosti, naprimer. Treba je zagotoviti sodelovanje, če želimo zagotoviti korist v gospodarskih kmetijskih verigah. Potem glede external assistance management, torej poročilo o zunanji pomoči. To je pregled ob koncu leta. Razumem pomisleke, ki ste jih podali. Ponuja pa tudi informacije o razvoju v preteklih letih in na voljo je tudi umestno poročilo in odgovarja na vprašanja, kako je s pričakovanji, ki smo jih imeli glede posameznega projekta. In to sem poskušal obrazložiti tudi v svojem uvodu. Naši ukrepi ciljajo na to, da bi dosegli stabilnost. Vsak projekt naj bi nekaj prispeval k temu. Težko pa je to ugotavljati pri čisto vsakem posamičnem projektu. Do končne ugotovitve lahko pridemo šele po tem, ko pred teče nekaj časa, ko vidimo, kako so se prijeli posamezni ukrepi. Seveda pod pogojem, da se zagotovi politično kontinuiteto v posamezni državi. V Ukrajini so šle stvari na vzgori na zdol v zadnjih letih. V Moldaviji smo imeli pet različnih vodij vlade v zadnjih letih, tako da so zadeve odvisne tudi od tega. Gospod komisar, če smem še nekaj dodati. Veleposlaniki v okviru mm, GDNR e izpostavljajo, naprimer, da ključni kazalniki niso izpolnjeni, da v petih ali šestih primerjih pride do mm, zamud. To ste ugotovili tudi pri projektih, ki ste jih obiskali. Tako da se mi zdi, da je skrajni čas, da veleposlaniki zagotavljajo izpolnjevanje vseh ključnih uh, kazalnikov uspešnosti, kajti vsi upamo, da se zadeve razvijajo v pravo smer. Ampak um, samo na pregledu takšnih primerov lahko ugotovimo, ali se stvari gribljajo v pravo smer. Tako da je treba dobiti neko končno poročilo glede vseh uh, izpolnjevanj ključnih uh, kazalnikov. No, sicer vam z veseljem. Uh, verjamem, ko rečete, da gre do zadeve na splošno v spravo smer, ampak bi rada videla konkretne primere. Ja, za leto 2016 uh, eh, vam to lahko potrdim. Gospod komisar, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcu za splošni pregled poročila ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Seveda, nekatera vprašanja je še treba razrešiti, o njih je treba razpravljati, ampak eh, ne prek konfrontacije. Sedaj se gibljamo v zelo dobro smer. Nasplošno, po mojem mnenju, sedaj vsi delamo, če tako rečem, na isti strani iste knjige. Gremo v skupno smer, ko gre za revizijo proračunskih sredstev, ki so namerjena za zunanje ukrepe na področju razvoja ali pa so namenjena za instrumente evropskega sosedstva v tem kontekstu je pomembno, da se lotimo nekaterih vprašanj, ki jih je izpostavil tudi poročevalec. Naprimer, glede stopnje napake ali pa razlike med stopnjami mara pak, eh, ko gre za sto, rezidualno stopnjo napake Evropske komisije v njenem poročilu ali pa stopnjo napake, ki jo je izračunalo Evropsko sodišče. Evropsko računsko sodišče. Vemo, da obstajajo tu razlike pri vzorčenju, pri pripravi samih študij. Kaj ti te študije se ukvarjajo z različnimi nabori transakcij. Pri preostali stopni napake gre za transakcije, ki so izvedene v skladu z pogodbami, ki so bile zaključene v preteklem 12-mesečnem obdobju. Evropsko računsko sodišče pa stopnjo napake izračunava na podlagi plačil, ko gre za plačila, ki se še izvajajo na podlagi tekočih uh, eh, pogod pa v trenutnem letu. Pri teh transakcijah pa popravke lahko upoštevamo in večinoma se tudi jih v poznejši fazi projekta. Tako da že sama opredelitev in že sama metodologija računskega sodišča torej nakazuje na višjo končno stopnjo napake, kakor naša ocena. Računsko sodišče prav tako izračuna dve različni stopni napake. Eno za proračun, drugo pa eh, za razvojni sklad. Eh, analiza DEFKA pa se spušča v splošno stopnjo napake za proračun in za razvojni sklad razvojno pomoč skupaj. Tako da Cenim, da se vsi zavedamo doprinosa in dodane vrednosti obeh stopa napak, ki se jih izračunava po teh dveh različnih metodologijah. Glede EAMR-jev, ko gre e, za poročilo o upravljanju zunih, zunanjih ukrepov. Lani so potekale obširne razprave ob lanskem postopku podelitve razrešnice. Sedaj napredujemo prek skupnega razumevanja in skupne interpretacije narave ukrepov in načina uporabe teh orodij strinjamo se, da so to orodja upravljanja. To so orodja, ki nam omogočajo, da preučimo celoten proces izvajanja projekta, pa tudi ob posamezni določeni točki, običajno ob koncu leta. To je indikator trenutnega stanja projekta omogoča nam uh, uvedbo potrebnih uh, popravnih ukrepov ali pa sprejetje dodatnih akcijskih ukrepov, kadar vidimo težave pri izvajanju. EMRI in ključni kazat, kazalniki uspešnosti so elementi, ki ne govorijo o stopni napake pri posameznem projektu, temveč so kazalniki, ki nam omogočajo, da na koncu preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo končno stopnjo napake pri posamezni zadevi. Tako da se gibljamo v pravo smer. Gre za skupno razumevanje pomena poročila o upravljanju zunanjih ukrepov EAMR. In uh, ključni kazalniki uspešnosti za lansko leto, za leto 2015. In številke, ki se nanašajo na transakcije, ki jih je še treba izvesti, tu vidimo zmanjšanje napak. Tako da vidimo, da so priporočila upoštevana in vidimo, kakšen je pomen dela odbora za proračunski nadzor. Pomembno je, da se izpostavljajo pomisleki, ki ste jih pripravili v lanskem poročilu glede AMR-jev. Glede kmetijstva in sodelovanja med posameznimi službami komisije. Rad bi vam zagotovil, da metodologija komisije oziroma delo te komisije poteka res zelo usklajeno. Imamo namreč uh, družine komisarjev, ki so pristojni za posamezno področje. Veliko je horizontalnih uh, politik, kmetijska politika, naprimer, trgovinska politika, zunanja politika, ki mm, zagotavljajo tudi boljšo sklajenost na področju razvojne politike. Evropska unija bo namenila skoraj 9 milijard evrov za trajnostno kmetijstvo in varno prehrano v naslednjem sedemletnem um, obdobju do leta 2020. In uh, naše intervencije v kmetijske sektorje se izvajajo v sodelovanju z 62 tretjimi državami. In do tega ne pride mm, samo zaradi dela GD Nir. To smo lahko zagotovili prek sodelovanja naših kmetijskih služb, generalne direkcije za kmetijstvo, služb za razvoj, ki so na koncu lahko zagotovile zelo močno sodelovanje in angažma pri vzpostavitvi programov za varno oskrbo s hrano in trajnostno kmetijstvo. To prispeva tudi gospodarski rasti v tretjih državah in k bolj trajnostnemu kmetijstvu. S tem pa se spopadamo tudi s problemom podhranjenosti in zagotavljamo boljšo odpornost kmetijske proizvode v zadevnih državah. Najlepša hvala. Kolega Liberat, ki je prvi na seznamu številnih govorcev, prosim. Panovje komisarže, podstavovo vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Osnovno vprašanje je pravzaprav že zastavil naš poročevalec Joachim Celer, tako da sam ne moram dodati kaj zares novega. Bi pa radi prejeli podo podrobna podrobne odgovore na vprašanja, ki smo jih zastavili. Priložnost sem imel prisostovati na razpravi s kolegom Hanom in dobil sem naslednji občutek. Komisija je veliko tvegala na tem področju. Države, upravičenke, imajo lastno zakonodajo in na lasten način uporabljajo sredstva. Zato včasih naši cilji in vrednote ne veljajo več in včasih sprejemajo odločitve o ciljih kar nekaj časa in na to je treba te cilje in njihovo izvajanje še preverjati. Od tod prihaja ta visoka stopnja tveganja. Za nas je torej najpomembnejše naslednje. Najprej se je treba vprašati, ali sredstva, ki jih namenjamo za posamezna področja, prinašajo pričakovane rezultate. Če ne, se je treba vprašati, zakaj. In drugič, stopnje napak. Same po sebi niso visoke, aritmetično gledano. Ampak kako je z 95 odstotki skladov in sredstev, pri katerih nimamo informacije o tem, ali so. Mm, torej, imamo sredstva, ki so v 95 odstotkih porabljena na pravi način. Se pa je treba vprašati, ali dosegajo želene cilje. Vsako leto prek sredstva želimo podpirati ista področja in moramo imeti nek način, da preučimo, ali na teh področjih. Uh, se približujemo zadanim ciljem. Ko gledamo stopne napake, se torej treba vprašati, ali do napak prihaja vedno zaradi istih razlogov ali gre torej za vedno isti tip napake in ali bi lahko predvideli takšno napako. Treba je namreč začeti govoriti o dejanskem uh, učinku dodeljenih sredstev v okviru skladov. To bo zagotovilo tudi boljši ugled evropskih institucij. In eh, zelo cenim to, da imamo priložnost imeti poglobljeno razpravo s komisarjem Hanom. To mi namreč omogoča, da bolje uh, razumem same pogoje in okoliščine, ker ne moremo vedno v tej dvorani razrešiti čisto vsega, ker ni dovolj časa. In, uh, prek pogovora iz oči v oči lahko marsikaj razrešimo. In naj povem, da bom ostal v stiku z eh, komisarjem Hanom. In vesel sem, da je dejal, da, po 2000, da bodo leto po 2016 eh, upoštevani pripombe, ki so bile podane v okviru leta 2015. Eh, Najlepša Hvala. Hvala za pripombe. Sedaj pa kolega Tarant. You, uh... Najlepša hvala, gospa predsednica. Se opravičujem, ker sem ostal sam tule kolegi iz vrst zelenih so me zapustili, tako da sem se znašel v nepredvideni situaciji. Bi pa zastavil zato nekaj vprašanj eh, komisarju Hanu. Najprej inštrument za begunce v Turčiji. Omenjate 2,2 milijarde od treh, ki ste jih eh, že dodelili. Glede na to, da ste z izvanjem pravkar začeli, ste imeli težave z ocenjevanjem rezultatov zaenkrat. To ste omenili. Ampak vseeno, kdaj pričakujete prve ocene glede učinkovitosti skladov in uh, dejavnosti, ki se financirajo na tem področju strani Evropske unije? In še pomembneje, ali mislite, da sporazum, ki je bil podpisan med Evropsko unijo in Turčijo, omogoča vračilo vsaj dela sredstev v primeru, da se izkaže, da rezultati niso najboljši. Sam sicer upam, da do tega ne bo prišlo, ampak eh, vseeno zastavljam teoretično vprašanje. Drugič, kakšen je odziv z vaše strani na situacijo, ko si Evropa zatisne oči ali pa pogleda stran, ko gre za kršitve človekovih pravic ali pa razvoja demokracije? demokracije v Turčiji. Obenem pa več milijonov evrov uh, zagotavljamo za podporo temu, da preprečimo vstop uh, več milijonov beguncev v Evropsko unijo. To sta torej moji dve vprašanji. Hvala. Naslednja pa je kolegica Šmit. Ähm, Najlepša hvala. Rada bi se pridružila kolegu in se obrnila na komisarja Hana. Številke smo že slišali in moje vprašanje je, eh, kako ocenjuje postopek približevanja Turčije v kontekstu letnega poročila, ki se ga objavlja? Kje vidite priložnosti za nadaljne izboljšave? Kaj ti vsi beremo o grozljivih primerih iz eh, medijev? Me pa zanima, kak, kakšna je situacija, če ste situaciji nekoliko bliže. In eh, kako, bodo, kako bi se sprejetje smrtne kazni morda odražalo v naši pomoči Turčiji? Lani sem bila poročevalka za razvojni sklad in bi se komisarju Mimici za to rada izredno zahvalila. Letos je namreč um, dejal, da bo zagotovil fleksibilno delovanje uh, pri okrepljenem boju proti razlogu za migracije. K temu sem namreč sama pozvala v lanskem letu in eh, lahko računa pri tem na mojo osebno podporo in na podporo Evropskega parlamenta. Vseeno pa bi zastavila še nekaj vprašanj. Spet ste omenjali neposredno proračunsko podporo. S to proračunsko podporo nimamo samo dobrih izkušenj. Vedno znova se to podporo um, kritizira in zanima me, kako bi gospod Mimica te pomisleke izpodbijal. Kaj ti v državah, ki jih to zadeva, vidimo, da lahko varnost v teh državah vpliva tudi na Evropsko unijo. Kako pa to vpliva tudi na proračunska sredstva? Kako bo zagotovil, da davkoplačevalska sredstva, ki jih investiramo v teh državah, da se ta porabljajo dosledno? Odgovora na to zaenkrat še nismo prejeli. In še ena točka, ki je res zelo zanimiva. Veliko dela opravljamo prek mednarodnih organizacij, torej prek ali pa skupaj z njimi. In res me zanima, kakšni so upravni stroški, kakšne so številke. Slišali smo o nekih 7 do 37 odstotkih, ampak kakšne so zadeve dejansko? Kako je z nalogami, ki jih predajamo mednarodnim organizacijam? to poteka neposredno ali ste morda razmislili, da bi uvedli javne razpise za to, da ne bi tega dela dodeljevali kar tako. Komisarju se zahvaljujem tudi, da je omenil prispevek parlamenta. Sama sicer nisem imela takšnega očutka, ampak če ste vi takšnega mnenja. se mi zdi pomembno, da ne smemo mm, počivati na sicer eh, dobrih stopnjah napak, ampak eh, ker bi naš končni cilj moral biti vseeno nič ta stopnja napake. Glede na to bi rada izvedela tudi, kaj eh, komisar počne na tem področju. Hvala. Tudi sebe sem še postavila na ta seznam vprašanje za komisarja Mimica, tudi za komisarja Hana, komisar Mimica. Uh, V gradivu je pregled o srečanju na Kubi. In 95 uradnikov je pri tem sodelovalo. Skratka, mi bi rekli v Nemčiji, da je to bila uradniška zabava. In sicer iz različnih generalnih direkcij. Eh, od teh 63 je 24 bilo iz Bruslja. In teh bistveno ceneje bi bilo, če teh 24 ne bi poslali v Kubo, ampak da bi ostali v Bruslju in da bi pravzaprav bilo srečanje tam, eh, kjer so ti uradniki že tako ali tako. Torej, eh, to bi bilo veliko ugodneje skratka 240 tisoč evrov brez plač. Skratka, tu sem si mm, postavila vprašanje, zato bi prosila za odgovor. E, to za komisarja Mimico, za komisarja Hana. V Turčiji smo videli, kar zadeva IPO, da je 600 e, milijonov evrov tako rekoč še na voljo. Glede predpristopne pomoči niste nič povedali, kolegica Šmit je o tem že nekaj povedala, vprašanje je, kaj se bo zgodilo s temi sredstvi. Vidimo, eh, da eh, je humanitarne pomoči vedno več. Osebno ne upam, eh, da bo te 600 milijonov evrov sedaj v namennosti spremenjenih za humanitarno pomoč. Skratka, koliko od tega je bilo že porabljeno za humanitarno pomoč, kakšen je načrt za prihodnost. E, nekaj ste že govorili e, tudi. E, o tem, da se plačila izvajajo glede na upravljene storitve. Mislim, da ne želimo, da pomoč beguncem deluje kot proračunska eh, pomoč. Eh, kako pravzaprav določate ceno za te eh, storitve, eh, to, kar se potem pri nas obračuna, kako se cena ugotavlja v Turčiji, kaj ti eh, menim, da mm, ne gre za plačila za neke standardne stroške, bodi si v spremnem centru, izven centra, kako torej merite dejansko vračila za te storitve še kolegica Kadenbach se je oglasila. Ja, moje vprašanje je čisto kratko, komisar um, Han. In sicer je bilo govora o eh, tem, da se je treba zanašati na lastne dogovore in obljube. Eh, in na to navezujem vprašanje, pa tudi na kolega Mimico. Za Emergency Trust Fund eh, so zagotovljene sredstva iz eh, proračuna, iz razvojnega sklada. Eh, Eh, pa tudi eh, strani držav članic. In zanima me, eh, kako zanesljivo države članice spoštujejo svoje zagotovila. Ali obstaja kakšen seznam, da bi lahko ugotovili, kdo je kaj obljubil, v kakšni višini in ali so ta sredstva že stekla. Ja, prosim. Euh, observation euh, à faire au commissaire Anne. Ja, nekaj pripomp bi imel, predvsem za komisarja Hana. Najprej se zahvaljujem komisarjema Mimici in Hanu za podane predstavitve. Govorimo o področju, na katerem je uspešnost zelo težko oceniti, vendar pa dobro razumemo, da evropski davkoplačevalci morajo vedeti, da se sredstva dobro uporabljajo. Kar zadeva begunce. Res je, da tako v Jordaniji kot v Libanonu in v Turčiji vlade pravijo, da je cena za nje zelo visoka. Še zlasti v Turčiji pa je ta cena izredno visoka. In zato bi želel vprašati gospoda Hana, kolikšna je pravna vrednost tega sporazuma, ki je bil sklenjen v Evropskem svetu in na podlagi katerega je predvidenih najprej tri, na to pa še, šest milijard sredstev, ne da bi pri tem Evropski parlament in odbor za proračun imel sploh kakršnokoli besedo. In želel bi tudi vedeti, ali gospod komisar Han meni, da je ta odločitev odločitev, ki ima tudi v pravnem smislu visoko uh, vrednost in ki je tudi dovolj varna. Komisar Mimica je prej enostavnejša vprašanja, zato prosim najprej gospoda komisarja Mimico. Uh, yes, Najlepša hvala, gospod predsednica. Torej, glede vprašanj, ki ste jih zastavljali glede postopka razrešnice. Naj najprej spregovorim o rezultatih. Res je, prihaja do splošnega premika pri pristopu do splošnega proračuna in do osmega poglavja oziroma razdelke proračuna ki se nanašajo na to. Od eh, vnosa se sedaj premikamo k rezultatom, ki jih zagotavlja naša razvojna politika. Močno povdarjamo pristop proračuna, ki je osnovan na rezultatih. In to se odraža tudi pri naših izdatkih. Lani smo prvič eh, predstavili okvir za rezultate. Ta nam omogoča ne samo, da merimo bistvenost, eh, zakonitost in pravilnost projektov, so pa to še vedno pomembni elementi, ki bodo ostali pomemben del revizijskih postopkov in del postopkov proračunskega nadzora. Ta okvir pa nam bo omogočal tudi, da ocenjujemo, kaj so naši prispevki dejansko dosegli z vedika razvoja v tretjih državah. Če merimo samo na sredstva, ki smo jih urožili, potem govorimo o milijardah evrov, o 100 milijardah evrov in tako naprej. pri stopanju v stik eh, z partnerskimi državami, z mm, državljani tretjih držav, s katerimi mm, sodelujemo, je težko razložiti, kaj pomeni en milijon evrov za njihova življenja, kaj šele ena milijarda. Tako da bi eh, radi ta sredstva prevedli v konkretne rezultate. Tudi pri tem, ko sporočamo, koliko otrok je bilo rojenih. Eh, ob eh, spremstvu zdravnikov in koliko otrok več se sedaj lahko šola. O tem sem govoril tudi v svojem uvodnem nagovoru. Tako da ta proračun osnovan na rezultatih, eh, ki povdarja razvojno eh, sodelovanje, je element, ki je povdarjen tudi v splošnem pristopu na področju razvojnega sodelovanja. vidimo tudi jasne tendence. V okviru agende za globalni razvoj je treba tesneje povezati mm, naše prispevke za mm, razvoj z humanitarnimi odzivi, okoljskimi odzivi, pa tudi vprašanje varnosti je pomembno področje, pri katerem je treba povezavo še tesneje okrepiti. To bo zagotovil tudi prihodnji konsensa o razvoju. Revščina je posledica ranljivosti in spreminjajočih se okoliščin v partnerskih državah. Tako da se mora naša razvojna politika bolj osredotočati na poglavitne vzroke za negotovost, torej za zagotavljanje miru in stabilnosti, tako da se res lahko na celovit način lotimo poglavitnih vzrokov za težave na področju razvojne pomoči. In še enkrat, eh, sredstva za razvojno pomoč eh, ne preusmerjamo v varnostne ukrepe, zaradi tega, ker so varnostni ukrepi po sami naravi, mm, elementi, ki so že zaobjeti na področju razvojnih politik. Tako da gre tu bolj za vzpostavitev celovitnega pristopa in tesnejše povezave med razvojno politiko in varnostno politiko. Ne bomo pa nikoli prekoračili meja, ki so začrtane v pogodbah. Evropskega proračuna ne smemo uporabiti za financiranje kakršnih koli smrtonosnih orožij ali pa za dobavo orožja. Tudi na področju trgovine imamo to načelo, da trgujemo na vseh področjih, razen ko gre za orožje. In tudi tu vidimo da je treba to spoštovati pri povezavi med razvojno politiko in varnostjo. Glede stroškov upravljanja in sodelovanja z mednarodnimi orga organizacijami. Mednarodne organizacije so pomembne partnerice pri sodelovanju na področju razvojne politike. In eh, nasplošno naše sovanje z eh, mednarodnimi organizacijami deluje dobro. Poskušamo pa izboljšati načine delovanja z organizacijami in poskušamo zmanjšati upravne stroške in povečati vidnost Evropske unije pri projektih, ki se izvajajo na pobudo Evropske unije, ampak prek mednarodnih eh, organizacij. Stroški znašajo približno 7 odstotkov stroškov za izvedbo projektov. projekti pa se izvirajo bodisi prek javnega razpisa ali pa prek sporazuma z zadevno mednarodno organizacijo, če ta izpolnjuje naše zahteve v skladu s sistemom Pagoda. Radi bi, da bi bil ta proces jasen. Želimo zmanjšati upravne stroške in povečati um, vidnost Evropske unije pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Radi bi okrepili dialog in uh, radi bi razdelali vzorce delovanja, ki veljajo za dodelitev nepovratnih sredstev ali pa za skupno izvajanje projektov. Potem glede regionalnega seminarja na Kubi. Še naprej bi radi organizirali regionalne seminarje za naše delegacije povsod po svetu. Pomembno je, da ohranimo skupni pristop in da bolje razumemo glavne usmeritve politik, eh, naše razvojne politike. Zato je treba stopiti v stik eh, s pristojnimi za razvojne politike v naših evropskih delegacijah. Zato pripravljamo letni seminar v Bruslju, ki se ga udeležijo vsi, upravljavci in pristojni za razvojno politiko, imamo pa tudi regionalne seminarije, ki se izvedejo v eni izmed držav in tokrat je šlo pač za Kubo. Ko sem prebral vsa vprašanja in pripombe ter eh, dokumente, ki jih pripravlja odbor za proračunski nadzor, smo še enkrat razmišljali o sami organizaciji in o strukturah teh seminarjev. In zato smo se odločili, da bomo ohranili enoletno oziroma vsakoletno bruselsko srečanje za mm, vodstvene zaposlene in zaposlene na področju upravljanja v okviru naše službe GDNIR. In obenem bomo bolj selektivni, ko gre za izbor mm, regionalnih seminarjev, Izbrali bomo samo eno legijo v enem letu in pripravili en seminar. Sprejeli bomo tudi vse potrebne ukrepe, da znižamo stroške takšnih seminarjev. Glede neposredne proračunske podpore. nadaljujemo z ex ante in ex post nadzorom na podlagi kriterijev, ki zagotavljajo, da so programi za neposredno proračunsko podporo bolj učinkoviti in da zagotavljajo eh, cilje našega razvojnega sodelovanja. Preden se odločimo za podpis določene pogodbe za splošno neposredno proračunsko podporo, tu gre za mm, sporazum za krepitev državnih institucij. Vedno s partnersko državo jasno zapišemo, kateri so pogoji, ki jih je treba izpolniti, če želijo prejeti proračunsko podporo. Ti kazalniki se nanašajo na makroekonomsko uspešnost in na uspešnost porabe javn, javnih finančnih sredstev in eh, se spušča tudi v specifične cilje sektorskih politik. Šele ko vidimo napredek pri doseganju teh eh, kazalnikov, se sklenijo sporazumi o programih za neposredno proračunsko podporo. Kar se tiče posameznih stranž, tranš proračunske podpore, So tudi tu na voljo jasni kriteriji, ki vodim delegaciji od, omogočajo, da ocenijo, ali se ti kriteriji izpolnjujejo, preden se izvede plačilo posamezne tranše proračunske podpore. Glede plačila v okviru skrbniških skladov. Pravzaprav smo podali zelo jasen pregled že v odgovorih na vprašanja glede vseh treh skrbniških skladov, ki trenutno delujejo. Ampak trenutno bi to rad postil za razpravo o razrešnici pri razvojnem skladu. Kaj ti? Večina, ne vse, prispevk Večina, ne vsi prispevki za skrbniške sklade prihajajo iz rezerv v okviru Evropskega razvojnega sklada ali pa iz sproščenih sredstev iz uh, eh, ERS-ja in tudi iz letošnje proračunske komponente za Gedenir, Eko in Home. Kar pa se tiče plačil držav članic, pa gre za 2,3 milijarde evrov trenutnih uh, odobritev za predvzem obveznosti za skrbniške sklade strani komisije in uh, približno 80 milijard evrov ki, za obljub, ki so, v katerim so se zavezale države članice. Pri skrbniških skladih je ureditev takšna, da se sredstva razdelijo v petih tranšah na leto. Sedaj je dinamika izplačil iz skladov, sedaj je dinamika vplačil v sklade takšna, da nakazuje, da bodo vsa sredstva, ki so bila obljubljena, dejansko vplačana v skrbniške sklade. Hvala. Hvala. Nadaljuje gospod komisar Han. Ja, poslancu Celerju dolgujem še odgovor eh, glede eksterne revizije za Eni. To je firma Moore Stevens. Mislim, da z njimi že nekaj let eh, sodelujemo in razlog za tem je, eh, da se revidira veliko več transakcij, kot pa to lahko izvedemo za našimi omejenimi viri in o metodologiji vedno znova razpravljamo z sodiščem in mislim, da je sodišče zadovoljno z razvojem stvari. E, tako, da bomo verjetno tudi za področje IP delali enako. E, kar zadeva celotno situacijo Turčija, mislim, da je pomembno razlikovati IPA na eni strani in pomoč za begunce na drugi strani. In tu ni tudi nikakršnega prekrivanja. Na začetku razprave o Turčiji sem rekel, da želijo od nas denar, eh, ker imajo 2,7 milijona beguncev in takrat sem podal eh, predlog, da dela sredstev IPA namensko ne spremenimo. Ampak na tistem področju, kjer so bile predvidene investicije v infrastrukturo z sredstvi IPA, eh, da te investicije v infrastrukturo izvedemo v tistih občinah, ki imajo nadproporcionalno število število beguncev. Kajti konec koncev je to tudi ukrep, eh, ki kasneje, ko eh, beguncev več ne bo, eh, lahko prispevajo k izboljšanju teh regij. To pa je Turčija zavrnila, kajti od določenega trenutka naprej je dogovor o IP pač eh, temeli na pogodbenem odnosu med eh, Turčijo in nami, zakaj uporabljamo ta sredstva, na katerih področjih, kje so težišča, zato obstajajo programi. Eh, imamo en primer za soglasjem Turčije, 120 milijonov ki so sedaj namenjeni za begunce, sicer bi ta sredstva izgubili, to pa je lahko delovalo samo zato, ker je Turčija da tukaj eh, izdala soglasje za to. Eh, strogo je treba eh, ločevati torej med eh, sredstvi za begunce in predpristopno pomočjo. Eh, kar zadeva učinkovitost eh, uporabljenih sredstev za begunce, eh, lahko v prvem poročilu, v prvi Eh, polovici naslednjega leta, eh, to vse povzamemo, eh, kajti sedaj smo šele na začetku faze roll-out. Vedno nas je Turčija kritizirala, da sredstev ni na voljo in tako dalje in tako naprej. Razlog za to je, da mi damo na voljo sredstva preko mednarodnih organizacij, če lahko verificiramo dejansko potrebo. In tu je treba dodati, da Turčija ni bila vedno med najhitrejšimi in to je tudi zahtevalo kar nekaj časa, da smo dejansko ugotovili, kje, eh, kaj se v kakšnem obsegu potrebuje. In zato je trajalo kar nekaj časa od dogovora novembra eh, preteklega leta, do sedaj, do jeseni, eh, ko so prva sredstva stekla, naprimer ta karta, ki sem jo pokazal, eh, pomoč v hrani, eh, ampak naprimer celotno šolsko področje, področje izobraževanja pa je pravzaprav steklo šele s tem šolskim letom. Kar zdaj vaše vprašanje, gospa Gresle, glede odločitev, meritve stroškov. E, tu se orientiramo po benchmarku OECD-ja, kar zadeva stroške za izobraževanje, e, za učitelje, za režijo e, in lahko pa vam posredujemo tudi podrobnejše informacije. Ampak načelno eh, lahko rečemo, torej načeln eh, odgovor je, eh, da tu poštevamo metodologijo OECD-ja, torej benchmarke OECD-ja in to znova na osnovi dejansko ugotovljenih potreb. To je vedno tisto, kar se mora skladati. Kar zadeva vprašanje gospe Kadenbach. Eh, odkrito rečeno, no, gospe Menda, mislim, da ni več tu, eh, manj sem mislil na prispevke držav članic, naprimer za eh, sirijski skrbniški sklad, tu je bil dogovor, 500 z strani EU, 500 z strani držav članic in to naj bi dosegli do konca tega leta. Pričem čisto odkrito, eh, odkrito rečem, eh, da so večinoma male države, ki to uplačujejo, kajti one sploh nimajo strukture za neposredno podporo. Velike države članice, Nemčija, Francija, tudi Velika Britanija, eh, pa dodatno k manjšemu prispevku v sirijski skrbniški sklad pomagajo z direktnimi intervencijami in se angažirajo na tem področju. In tu si prizadevamo za ustrezno koordinacijo Eh, da se stvari ne bi prekrivale. Mm, morda sem nekoliko provokativno rekel v svojem vodu, da je vse odvisno eh, eh, od tega, ali bomo eh, pač stali za svojimi lastnimi odločitvami. Tu se mislil tudi eh, na liberalizacijo vize in tu smo predvideli celo vrsto benchmarkov števil eh, za eh, primer Ukrajine eh, in te pogoje so konec koncev izpolnili. Skratka, ta ista declaration, eh, ki pomeni bistveni prispevek eh, za eh, boj proti eh, korupciji. Eh, In zato, odkrito rečeno, če neka država izpolne vse pogoje, ki smo jih mi postavili, potem je seveda vprašanje laše lastne verodostojnosti, da rečemo, ja, stvari so v redu, zdaj boste dobili liberalizacijo vize. Če tega ne bi storili, potem bi izgubili politični zvot in našo verodostojnost, da bi tam še karkoli premaknili. In zatem pa trpi pravzaprav tudi eh, učinkovitost uporabe naših eh, sredstev. Eh, skratka, stvari so tako povezane med seboj. Eh, kar zadeva vprašanje gospe poslanke Šmit, eh, no, če bi prišlo do uvedbe smrtne kazni, mislim, da je bilo to dovolj pogosto povdarjeno, potem je to seveda zaključek pristopnih pogovorov. Tako trdo, kot se to sliši, z vsemi konsekvencami, ampak kot že rečeno, naučil sem se, da eh, je treba pri Turčiji razlikovati med eh, retoriko in dejanskimi eh, zadevami. Ne bi želel sicer špekulirati, če bi se to zgodilo, so konsekvence zelo jasne. Ta dogovor je v prvi vrsti politični dogovor in dogovor je da se da na voljo do 3 milijarde 2016-2017 in potem je ta opcija za podaljšanje pod pogojem, da je situacija še taka, kot je, torej da sirijski konflikt še traja, tako kot uh, sedaj. To je pač situacija. Naši konsolidirani ukrepi so pokazali, uh, Eh, da rezultati so, vendar pa vsi vemo, da to ne zadeva samo Turčijo, to zadeva tudi Libanon, eh, Jordanijo, do določene mere tudi Irak eh, in da mora biti pač naš interes, da begunci ostanejo v regiji ne samo iz finančnih eh, razlogov, torej eh, begunec v Evropi stane več, kot pa če begunec ostane eh, lokalno v regiji, ampak tudi iz političnih razlogov, kajti takoj, ko se bo upajmo konflikt razrešil, mora biti naš interes, da se ljudje čim hitreje vrnejo in sodelujejo pri obnovi države. Sirija je površinsko zelo velika država, Mislim, eh, da imamo 5 eh, milijonov beguncev izven države, 8 milijonov v državi, eh, tu je vakum in ta vakum bo zapolnjen. Vprašanje je samo kako in zato bi morali imeti cilj, da se ljudje lahko čim preje vrnejo nazaj. Kar zadeva ta del, mislim, da sodelovanje z Turčijo deluje in tudi mednarodne organizacije, ki to redno pregledujejo, potrjujejo, da Turčija z begunci ravna ustrezno in da se tudi prizadeva eh, za izboljševanje življenjskih eh, pogojev. Eh, in še tole, razlikovati je treba med razpravo, ki vas zelo eh, zaposluje, torej ali so sredstva učinkovito porabljena, kakšna je učinkovitost. Eh, tveganje je imanentno. Eh, imamo določeni učinek zaradi političnih dogodkov, na katere pa nimamo vpliva. Eh, Eh, pa se ti ukrepi lahko znova izničijo. V preteklih letih, še naveden primer, smo v Ukrajini zelo veliko dosegli v smeri stabilizacije. Seveda pa je tu vedno tveganje, da se stvari postavijo na glavo. Eh, seveda pa želimo prispevati, da se to ne bi zgodilo, naprimer liberalizacija vize. Nihče izmed nas pa ne more izključiti in to velja skoraj da za vse sosedne države, eh, da se konstelacija popolnoma spremeni in da eh, mnogi kratkoročno in srednjeročno uspešni ukrepi eh, tako postanejo nični. Ampak bolj, ko smo uspešni, bolj prispevamo k stabilizaciji Eh, kajti ta temelj je iz leta v leto močnejši, trajnostnejši in iz leta v leto se s tem zmanjšuje tudi tveganje. Politično naivno bi bilo reči, da so stvari drugačne. Hvala. Ja, Prisrčna hvala. Nismo diplomati in to je tudi znano in veseli smo tega, da nismo in dobro bi bilo, eh, da bi diplomate tudi močneje vključili v ta univerzum denarja. Mislim, da bi potem prišli dlje. Še gospod poročevalec za zaključek. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Predsedujoča je rekla, eh, potovanja izobražujajo in zato smo bili v preteklem tednu tudi v eh, Turčiji tako kot že tudi poprej v Jordani in Libanonu, zato da bi si ustvarili podobo o situaciji na kraju samem komisar Han je že opozoril na učinke dogovora z Turčijo in da je od takrat bistveno manj eh, migrantov. Eh, mislim, da je bil prvi razlog eh, zapiranje balkanske poti, ki sedaj pravzaprav onemogoča še potovanje v Evropo. Učinek dogovora z Turčijo Učinka ne bi sicer zmanjševal, eh, o tem smo se lahko prepričali tudi na kraju samem, vendar pa niso tam samo sirijski migranti in begunci, ampak je tam še celo število drugih beguncev. Eh, ta inštrument, ki je bil dogovorjen za Turčijo, pa velja, velja samo za eh, Sirice. Drugi pri tem niso udeleženi, torej še vedno nekje leptijo v zraku. Torej, to je ena plat. Eh, drugič, komisarja sta že povedala, eh, da so tu še partnerske organizacije, ki sodelujejo, eh, Združeni narodi. Ko smo bila tam, smo videli evropsko zastavo, ko pa smo zapustili kraj dogajanja, je bil eh, tam spet World Food Program, eh, UNICEF, NHCR. Skratka, vidljivost evropske pomoči je omejena, medtem, um, ko je bolj vidna eh, pomoč v obliki zdrojnih narodov. In mi, smi, mi smo tudi govorili z sogovorniki v Turčiji, uh, In vedno znova je bilo govora o tem, da naj bi to neposredno izpodajali z eh, turško vlado, kar se dogaja na kraju samem. Pomoč eh, naj bi dosegla pravzaprav vse begunce, vendar pa je za to potreben čas. Eh, kar zadeva predpristopno pomoč, tu sem moral ugotoviti, da se projekti deloma vlečejo leta dolgo, pri čemer se sprašujem, ali to sploh še sodi v to krajino. E, tu so poglavja, kjer ni nikakršnih izgledov, da bi e, se odprla sedaj ali pa v dogledni prihodnosti in morda bi lahko tudi razmišljali o tem, ali e, ne bi prišlo do kakšnih sprememb. Nedavni dogodki so pokazali tudi učinek več kot 100 tisoč Eh, uslužbencev eh, javne uprave je bilo odpuščenih. Obstaja akademija, eh, ki po izjavi udeleženih deluje zelo dobro in sicer pravniki iz Turčije organizirajo predavanja o evropskem pravu oziroma dobivajo to vrstne informacije, vendar pa mnogih ni izjava odgovornih je, da sedaj obstaja nova priložnost, kajti mladi pravniki prihajajo z univerze in da uh, jih je pač potrebno seznaniti z evropskim pravom in o pravnih instrumentih, ki uh, se tu um, uporabljajo. No, vendar pa se mi ta izjava ni zdela najbolj točna, ampak o tem mislim, da lahko razpravljamo še naprej. Upraž še eno vprašanje, sicer kakšno je stanje uh, Eh, pri ING-u, eh, kaj eh, komisija lahko pove v zvezi s tem, v kakšni meri nova finančna ureditev predvideva to ustrezna sredstva, kar zadeva stopnjo napak DG DEFCO, glede posredne in neposrednega upravljanja, glede agencije, glede Eh, če ni nekega splošnega pridržka, eh, mislim, da je to zelo eh, podrobno prikazano. Tu so neke pomankljivosti, naprimer pri African Peace Facility, ampak to je morda tema, ki bi jo lahko poglobili v okviru razprave o EDF-u. GD Defko. Eh, je uvedla eh, mrežo kakovosti za vse eksterne revizije. To naj bi zagotavljalo zanesljivost eh, nadzora. In morda še vprašanje za komisarja Mimico. Že nekaj. Krat smo razpravljali o Jemaru. Ali se to dejansko uh, odraža tudi v letnih eh, eh, poročilih DGDF-ko in NIR, tako kot finančna uredba to tudi predvideva. Sodišče je mnenje, da DGDF-ko eh, predsenjuje svoje možnosti za bodoče korekcije, kako je za to temo. Komisija je odgovorila, da je bilo samo šest primerov budget supporta, uh, in um, da cilji niso bili popolnoma doseženi oziroma zakasnjeni. Medtem, ko je bilo leta 2014 deset eh, to vrstnih eh, primerov, Eh, morda eh, še odgovor v zvezi z eh, tem, kakšno je stanje pri teh štirih državah. Sicer pa se zahvaljujem za to, da tako izčrpno razpravljate z nami. Hvala lepa. To pomeni, da bomo še poslali nekaj dodatnih vprašanj, s tem ste takole tako že računali in sicer vprašanje, prosim eh, komisarja Mimico, eh, da še nekoliko ostane pri nas. Eh, komisarju Hanu in sodelavcem pa prisrčna hvala in mislim, da bomo še naprej ostali na zvezi. Torej, upam, da bo temu tako. Nadaljevali bomo za točko dnevnega reda 11 in 12 sicer izmenjava mnen za komisarje Mimico na temo 8. 9. 10. 11. EDF. Poročevalec je kolega Omar Že. Želi računsko sodišče še enkrat besedo za predstavitev. Prosim. Merci, madame la présidente. Je serai brev. Hvala lepa, gospa predsednica. Kratka bom, saj je cela vrsta pripomb, ki zadevajo EDF, že bila obravnavana. Torej, tri točke. Prva točka, poročilo eh, računskega sodišča, 3 milijarde eh, plačil v letu 2015, eh, ugodno mnenje glede zanesljivosti računovodenja in neugodno mnenje za Eh, prikaze. Eh, stopnja napake 3 odstotke, tako kot lansko leto. Eh, upoštevanje prispevkov številnih donatorjev. Na tem področju je ocena stopnje napake 5,8 odstotkov, verjetno bi jo lahko znižali za 1,7 odstotkov, glede na to, da je imela komisija dovolj podatkov za to, da bi nepravilnosti zmanjšala ali odpravila. Vzroki za napake ena tretjina nespoštovanje predpisov v zvezi z javnimi naročili za upravičence, drugič eh, pre, ma, eh, neobstoj dokazil za izdatke, potem pa še eh, neupravičeni izdatki, naprimer za financiranja, ki niso predvidena v pogodbi ehm, ali za plačilo DDV-ja, ki ni bilo tudi upoštevano v začetku višini 16 odstotkov in še kaj podobnega. Rezerva generalnega direktorja je v teh zadnjih treh letih se nanašala na vse izdatke. Ugotovili smo, da bi to rezervo morali eh, omejiti na določena področja. Zahvaljujemo se komisiji, da je upoštevala naše pripombe, saj je direktor eh, pripravil izjavo, v kateri je eh, razlikoval različne elemente tveganja. Eh, Eh, DŽ Devko, eh, generalni direktorat Devko eh, meni, da je na dveh področjih precej visoka stopnja tveganja in je za ti dve področji ehm, pripravil rezervo. Po drugi strani pa ni pripravil rezerve za subvencije, za neposredno upravljanje s partnerskimi državami in in uh, ocena tveganja je tu višja. Tretja točka pa zadeva rezidualno stopnjo napake, o kateri smo že govorili. Generalni direktorat DEFCO je na tem področju že četrtič opravila to oceno oziroma to študija z zunanjimi svetovalci in ta kaže, da je stopnja napake pač tolik, ocenjena na 2,2 odstotka in to je stopnja napake, ki se je ni bilo mogoče izogniti, menda zaradi različne metodologije. In zdaj računsko sodišče seveda pripravlja poročilo v zvezi z letno porabo sredstev in uporablja različno metodologijo. E, to metodologijo seveda izboljšujemo in na tej podlagi lahko sklenemo, da kar se tiče GDDF-ko, da ta uporablja primerno metodologijo in da bi bilo bolj splošno gledano koristno, če bi komisija metodologijo za analizo stopnje napake še dodatno okrepila znotraj posameznih direktoratov. Na podlagi odgovorov komisije in ukrepov, ki jih je komisija že prevzela, lahko sklepamo, da eh, je komisija izrazila voljo za eh, potrebne popravke ter za upoštevanje priporočil, ki jih je računsko sodišče podalo lansko leto in zato se komisiji zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi komisarjem in njihovim službam za zelo dobro sodelovanje z računskim sodiščem ter za njihovo sodelovanje na podlagi naših priporočil ter upoštevanje teh priporočil ter za pri čemer lahko zagotovim, da je sodišče in da so poročevalci računskega sodišča še naprej na razpolago za morebitna pojasnila in za sodelovanje. Najlepša hvala. Sedaj pa dajmo besedo poročevalcu za Evropski razvojni sklad. Oziroma še prej gospodu komisarju. Najlepša hvala, gospa Lamark, za zelo jasno predstavitev revizijskega postopka v primeru Evropskega razvojnega sklada. In najlepša hvala gospodu poročevalcu, gospodu Omržeju za poročilo, ki ga je pripravil na to temo. No, ne bom ponavljal nekaterih uvodnih pripomb, ki sem jih podal glede evropskega proračuna na splošno in tudi evropskega razvojnega sklada. Ampak eh, na splošno stopnja napake, ki jo je opredelilo um, sodišče, je 3,8 odstotka in ta stopnja napake je enaka kot v lanskem letu. Omenil sem že težaven eh, in zapleten kontekst, v katerem delujemo. In poudarjam našo predanost temu, da še dodatno znižamo stopnjo napake. Poročilo ugotavlja, da smo izvedli večino priporočil iz preteklih let. Ta priporočila, skupaj z novimi, ki jih je sodišče podalo letos, nam omogočajo, da ne njihno izboljšujemo lastne sisteme nadzora. Rad bi se vrnil na eno izmed točk, ki je bila izpostavljena lani. To je dvojna ocena stopne napake um, strani sodišča, ko iz vzorca izuzamejo um, finančna sredstva, ki prihajajo od več različnih donatorjev. Ne bom se spuščal podrobno v to točko, ker se naša mnenja tu preveč razhajajo. Ne bi se spuščal v to zelo konfliktno točko v odnosu do računskega sodišča. Bi pa rad še naprej vodil dialog glede tega vprašanja, tako da bi našli skupno točko v poznejši fazi s sodiščem, da bi prišli do skušne, skupnega razumevanja in do skupne uporabe metode za oceno stopnje napake. Razumem, da ste zahtevali takšen pristop, ampak izključevanje dveh metod, ki znašata približno 50 odstotkov naših izdatkov, ker sta manj nagnjeni na, napakam, po mojem mnenju, ne zagotavlja celoviti in pravičen pogled v dejansko stopnjo napake. GDD, ko In njegov trenutni pristop, ki sem ga orisal prej, ki temelji na večletnem uh, ocenjevanju tveganja, zato da bi opredelili tista področja, kjer je tveganje za napako in tveganje zelo visoko, je bolj primeren pristop za odzivanje na tako pomembna vprašanja. Obstoječe poročilo o zunanjem upravljanju je boljše urodje za ugotavljanje skladno s ključnimi kazalniki. O planskem um, postopku podelitve razrešnice je parlament uh, izpostavil, da projekti, ki so označeni z oranžno ali rdečo barvo, ne bodo dosegli predvidenih uh, rezultatov do konca programskega obdobja. Ampak ti semaforiji zagotavljajo samo trenutno sliko stanja v drugače daljšem postopku posameznega projekta. In ti pregledi ne zagotavljajo celotnega pregleda projekta. Tako tega ne moremo uporabiti za to, da bi ocenjevali končno učinkovitost zaključenih programov. Po lansko letnih razpravah sem upam, da smo dosegli skupen dogovor glede vsebine in uporabe te strukture. Komisija ceni vaše pripombe in prispevke. Veselimo se vaših a, konstruktivnih a, predlogov na podlagi informacij, ki si jih izmenjujemo. Spoštovane dame in gospodje, pri Evropskem razvojnem skladu, tako kot pri proračunu, je naše sodelovanje dobro. Osredotočamo se na izboljševanje rezultatov, tako izboljšujemo tudi Mm, mehanizem eh, za poročanje in spremljanje. Veselim se vaše nadaljne podpore in konstruktivnih pripomb. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod poročevalec, gospod Omrže, prosim. Gospa predsednica, hvala lepa. Gospod komisar in gospa Lamark, najlepša hvala za vajni predstavitvi. V tem trenutku še nismo v fazi izdelave poročila, ampak v fazi izmenjave mnenj, na podlagi katere bo parlament lahko pripravil svojo poročilo, potem, ko bomo dobili odgovore na vprašanja, ki smo vam jih postavili. V predhodnih razpravah se je namreč izkazalo, katere so težave na tem področju in sicer, da je težko oceniti uspešnost posameznih politik. Hkrati pa je očitno pomembno in bistveno to, da evropski davkoplačevalci dobijo zagotovila glede uporabe evropskih sredstev in to še zlasti znotraj razvojne politike v tem eh, posebnem političnem kontekstu, česar se bomo v nadaljevanju še dotaknil. Rad bi se tudi zahvalil komisarju Mimici za zelo dobro sodelovanje, pa tudi za eh, poglobljene odgovore, ki jih je pripravil odgovore na številna vprašanja članov našega odbora. Ravno tako se zahvaljujem Evropskemu računskemu sodišču, ki je letos prvič, če se ne motim, izvedlo poglobljen nadzor nad Evropskim razvojnim skladom EDF. Kot ste videli, imamo za vas zelo veliko vprašanj. In ustrajal bi oziroma izpostavil bili nekaj vidikov. Leto 2015 je leto, pri katerem smo se spopadali na področju razvojne politike eh, v Evropski uniji s številnimi izzivi. In skušali smo najti odgovore predvsem na razloge za priseljevanje in begunce, še zlasti z eh, sredstvi ena, v višini 1,2 milijarde sredstev, pa tudi s številnimi srkrbniškimi skladi, ki so bili ustanovljeni s tem namenom. Eh, Odtot tudi številna vprašanja. Ugotavljamo namreč znotraj našega odbora, da se povečuje število teh inštrumentov in tudi ugotavljamo to težnjo na globalni ravni, da se eksternalizirajo številni cilji eh, zunanje politike. In dobro veste, da je eksternalizacija ciljev nekaj, kar povzroča številne probleme še zlasti za nadzor in predvsem eh, probleme glede na ugotovljene nepravilnosti. Ugotavljamo namreč, da je stopnja napak nižja, če je upravljanje pravilnejše. In zato me zanima, kako namerava komisija zagotoviti, da bodo cilji Evropske unije ter um, stopnja nadzora, ki jo je uvedla Evropska unija, res lahko doseženi pri eh, posredni obliki upravljanja in pri eh, eksternalizaciji. Komisija je ravno tako izpostavila uh, dva, dve rezervi za leto 2015 pri izvrševanju EDF-a, v zvezi s čimer ima tudi Evropski parlament vprašanje in sicer prva zadeva upravljanje in neposredno upravljanje izdatkov se strani Agencije Evropske unije in drugič eh, sredstva za African Peace Facility ter za eh, Afriško unijo. Pri eh, teh dveh rezervacijah ugotavljamo, da je stopnja napake višja od dveh odstotkov pri drugi, ki sem jo navedel, zato ker so bile tukaj ugotovljene napake pri izvedbi plačil. Zato bi želel povedati še to. Komisija je dosedaj že pripravila celo vrsto eh, ukrepov za premostitev teh napak. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak tako lahko ugotavljamo, da si komisija res prizadeva za izboljšave še zlasti pri upravljanju in mednarodnem upravljanju, ki ga komisija takoj ukine, če se napake ponavljajo in glede zagotovil pri neposrednem upravljanju eh, ste ravno tako pripravljeni dodatno poenostaviti postopke. Sprašujem pa se, ali nimamo morda tudi možnosti za znižanje stopnje napake tako, da bi poenostavili postopke, saj je ta zapletenost vzrok za celo vrsto težav. In sprašujem se tudi, ali ni v našem interesu, da se okrepi tehnična podpora na tem področju, prav zato, da bi te težave vnaprej preprečili. Pa še eno vprašanje bi vam želel postaviti, ki je bolj politične narave, kar zadeva uspešnost politike za razvojno pomoč. Ugotavljamo, da določene politike, ki jih je vzpostavila Evropska unija in ki ne spadajo eh, pod vašo pristojnost, so lahko v nasprotju s samimi cilji, ki so zastavljeni znotraj politike za razvojno pomoč. In tukaj imamo v mislih trgovinske sporozume, prosto trgovinske sporozume, ki jih Evropska unija sklepa z mm, določenimi državami. V mislih pa imam tukaj tudi eh, ribolovno politiko ter konkretno politiko, ki jo je Evropska unija eh, vzpostavila na področju ribištva. In zato vas sprašujem glede te potrebe za večjo usklajenost med samimi evropskimi politiki, politikami. Namreč, kadar imamo na eni strani države AKP, ki uh, jih financiramo iz EDF, pa po drugi strani stvari zapletamo s politikami, ki um, odgovarjajo drugačnim logikam. Ne nazadnje bi želel tudi slišati vaše mnenje glede prihodnosti razvojne politike in to je to, kar imenujemo politika eh, v obdobju po kotonujskem sporazumu in tudi po izhodu eh, Združenega kraljestva iz Evropske unije. ter zaradi znižanja evropskega proračuna. Zanima me tudi, ali bomo dodatno, ali bomo na novo postavili same temelje razvojne politike. V prejšnji razpravi je komisar Han opozoril, da lahko pride do politične krize, ki bo izničila zastavljene cilje in to velja tudi za politiko za razvojno pomoč. Naprimer, neka naravna nesreča, ki je nepričakovana, lahko eh, poruši dolgoletna prizadevanja držav AKP in še zlasti to velja za majhne otoške države. Tako da se moramo zavedati tudi tega. In še zadnja točka, v zvezi s katero smo že veliko krat razpravljali, ta pa zadeva uh, priseljensko politiko v povezavi s politiko za razvojno pomoč katere srčiko predstavlja in v zvezi s katero se moramo ukvarjati tudi znotraj odbora za proračunski nadzor, saj moramo vedeti, ali se sredstva, ki so temu namenjena, primerno in uspešno uporabljajo. Eh, in morda bomo morali na to začeti gledati drugače in tudi drugače predvideti obseg razvojne pomoči glede na spremembe um, glede na demografske spremembe v svetu, ampak dejstvo je, da eh, leta 2100 bo pač otroci, ki se zdaj rojevajo, bojo takrat stari recimo skor blizu 100 let eh, in leta 2100 bo Samo v Afriki je 12 milijard uh, prebivalcev. Ne, oprostite, se popravlja govornic. Afrika bo imela 4,8 milijard prebivalcev uh, znotraj svetovne populacije, ki bo štela 12 milijard uh, prebivalcev. Torej, v stotih letih se bo eh, prebivalstvo v Afriki povečalo od 1,2 eh, na 4, in več milijard. In eh, naprimer Nigerija bo leta 2100 štela toliko prebivalcev približno, kolikor jih danes šteje celotna afriška celina, torej eh, okrog 900 milijonov prebivalcev. To je realnost, ki je pred nami, ki se že dogaja in zaradi katere moramo gotovo eh, na novo postaviti temelje našim razvojnim politikam, eh, če želimo, da bodo te koristne za države AKP in če želimo, da bodo eh, tudi gonilo eh, napredka in eh, koristi za Evropsko unijo. Najlepša hvala. Ogromno vprašanj ste sedaj natresli. Gospod komisar, prosim. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much, Mr. Reporter, Mr. Majdi. Najlepša hvala, gospod predsednica, najlepša hvala gospodu poročevalcu. Hvala za zelo obsežno in dobro strukturirano poročilo o delu razrešnice, ki se nanaša na Evropski razvojni sklad. Tu se zastavljajo vprašanja, ki si zaslužijo podrobnejši pregled. Treba je pregledati trenutni ustroj, in razmisliti o prihodnjih usmeritvah pri teh vprašanjih, zato da bo naše razvojno sodelovanje tako učinkovito, kot je le mogoče. Evropska unija je najmočnejši globalni akter na področju razvojnega sodelovanja. Lahko da predstavljamo samo 10 odstotkov svetovnega prebivalstva in 20 odstotkov globalnega gospodarstva, vendar pa predstavljamo 55 odstotkov, skoraj da 60 odstotkov uradne razvojne pomoči v svetu. Tako da, če želimo ohraniti to pozicijo in ostati akter, ki največ prispeva k izpolnjevanju ciljev za trajnostno agendo, je treba nadgraditi obstoječe instrumente. Uh, Evropski razvojni sklad je eden izmed takšnih instrumentov in upam, da bomo k malu, saj ob času, ko bomo začeli govoriti o novem večletnem finančnem okviru, ki ga bo komisija predstavila parlamentu. No, parlament eh, je že seznanjen eh, z našimi pristopi in eh, načelom oblikovanja proračuna. Pri tem pa bo treba upoštevati vse izzive, ki smo jim bili priča v mestnem času, ki res močno vplivajo na odločitev glede nadaljnih usmeritev pri oblikovanju proračuna za Evropski razvojni sklad. Poročevalec je izpostavil prave zadeve, naprimer vprašanje eksternalizacije izvajanja ukrepov razvojne pomoči strani Evropske unije. To bi morali preučiti, pa tudi podizvajanje naših programov in upravljanje programov. To bi morali obravnavati z vidika agende za trajnostno rast. Ta pa je zelo široka, veliko širša kot kdajkoli prej in združuje okoljska, družbena in gospodarska vprašanja. Izpostaviti je treba potrebo tega, da se od milijard začnemo gibati v okviru bilijonov pri razvojni pomoči naši razvojni prispevki, prispevki Evropske unije, ne bi smeli biti obravnavani samo uh, z vidika uradne razvojne pomoči. Nova agenda se ne osredotoča samo na uradno razvojno pomoč. Nova agenda je veliko bolj celovita, sestavlja jo svežen nepovratnih sredstev, in uh, partnerstv za razvoj z zasebnim sektorjem in uh, pobude za mobilizacijo zasebnih uh, virov držav v razvoju. Del naših zmogljivosti za uradno pomoč bi morali uporabiti tudi pri novi agendi za to, da bi spodbudili uporabo drugih uh, zasebnih in javnih sredstev. ki imajo veliko več eh, zmogljivosti in se lahko bolje odzovejo na razvojne potrebe. Niti v najboljšem primeru, ko bi imeli nič cela sedem odstotka mm, vseh prispevkov razvojnih držav k razvoju, ne bi mogli zagotoviti, da bo uradna razvojna pomoč eh, zaobjemala več kot 10 ali pa 15 odstotkov globalnih potreb za razvojno pomoč. Externalizacija in zunanje izvajanje je del tega procesa. Del vprašanja, kako bolje, bolje izkoristiti naše zmogljivosti eh, za zagotavljanje sredstev oziroma nepovratnih sredstev. Evropska komisija nima razvojne agencije. In nisem slišal nikakršnih eh, pripomb ali komentarjev, ki bi šli v to smer, da bi morali ponovno vzpostaviti Europe Aid ali pa kakšno drugo agencijo v kontekstu izvajanja proračuna Evropskega razvojnega sklada. Imamo pa na voljo projektne partnerje, to so bodi si mednarodne organizacije ali pa nacionalne razvojne agencije naših držav članic ali pa nevladne organizacije in partnerje iz zasebnega sektorja. EDF je tudi del tega procesa in strinjam se, da mora eksternalizacija in zunanje izvajanje potekati bolj transparentno in uh, bolj stroškovno učinkovit. Treba bi bilo zagotoviti tudi razvidnost naših eh, prispevkov v tem procesu, bolj kot prej. In to je postopek, ki smo ga obrali. Imamo metodo vzajemnega ocenjevanja z našimi partnerji iz mednarodnih organizacij in drugimi izvajalskimi partnerji. radi bi, da bi spoštovali koherentna pravila glede javnih razpisov ali pa glede revizij. Radi bi, da bi bili bolj odprti do tega, da jih obiščejo naše revizijske službe med samim postopkom izvajanja projekta. In to je nekaj, kar izpostavljamo tudi pri Evropskem razvojnem skladu gre tudi za poenostavitev finančnih pravil na naši strani. To je del tega outsourcinga, zunanjega izvajanja in eksternalizacije našega razvojnega sodelovanja pri projektih. Poenostavitev je. Mm, pristop, ki se nasplošno vije skozi um, naš proračunski postopek. Um, upošteva se tudi pri umestnem pregledu in pri pripravi prihodnega večletnega finančnega okvira. Osredotočamo se torej na poenostavitev in na oblikovanje čim bolj fleksibilnih uh, pravil, ne da bi pri tem ogrozili naše zmožnosti eh, za spremljanje in revizijo ali za splošno zagotavljanje učinkovitosti pri izvajanju Evropskega razvojnega sklada v okviru Evropskega proračuna. Prizadevamo si tudi, da bi posredno upravljanje delovalo bolj učinkovito. Pri oblikovanju politik pa je pomembno, da ne delamo na vertikalni podlagi, da ne ubiramo pristopa razločevanja posameznih sektorjev. Treba je zagotoviti, da raz, si prizadevamo za razvoj na več sektorjih hkrati. To zahteva tudi večjo usklajenost politik za razvoj. To ni le eden izmed elementov nove globalne agen agende za boljšo koherentnost in boljšo razvojno sodelovanje. To je cilj, to je naloga, ki izhaja iz same strukture, iz same narave evropske agende in eh, iz eh, ciljev razvoj, za trajnostni razvoj po letu 2017. Postopki po Kotonuju. Tu gre za močna partnerstva, ki zagotavljajo, da je Evropska unija veliko močnejša v odnosu do razvojnih partnerstv, trgovinskih partnerstv in partnerstv za razvoj. Gre za sodelovanje z različnimi partnerji posod po svetu, v Afriki, na Karibih in tudi drugje. Radi bi ohranili aktualnost kotonujskega sporozuma po letu 2020, potem, ko bo prenehal veljatni trenutno veljavan kotonujski sporozum. Kmalo, čez nekaj tednov, bo komisija objavila sporočilo, ki bo omogočilo državam članicam in Evropskemu parlamentu ter deležnikom, da razpravljajo o gradnikih nove ureditve ki bo sledila po letu 2020, po prenehanju veljavnosti trenutnega kotonujskega sporazuma. Ne bi pa sedaj smeli podajati konkretnih predlogov za pogajalski mandat pri novih eh, sporazumih. Radi bi, da bi ta mandat prišel iz vrste eh, partnerjev, iz eh, partnerskih držav in iz uh, nacionalnih parlamentov evropskih držav članic, tako da bi oblikovali dober pogajalski mandat. Nasplošno bi na koncu radi imeli mm, močen in delujoč instrument, ki bo imel obvezujočo naravo ki bo imel bolje izrisane regionalne stebre, ki bo vseboval tudi gospodarske in trgovinske podrobnosti v partnerstvih z državami AKP. Predvsem pa bi radi videli, da novi okvir ne bo samo ureditev, ki bo veljala za države AKP. ta instrument bi morali odpreti tudi drugim partnerjem, ki jih trenutni kotonujski okvir še ne pokriva. Tu gre predvsem za manjše otoke, za države v razvoju in za nekatere države Severne Afrike, ki še niso podpisnice kotonujskega sporazuma. Glede Brexita in posledic eh, za razvojno politiko in eh, evropsko politiko nasplošno, te točke pa bi se raje lotil, upam, da čez nekaj mesecev, ko bo, upajmo, sprožen 50. Eh, člen uradno. Na to bomo lahko s partnerji iz Združenega kraljestva preučili, kako urediti vse elemente, ki jih seboj potegne ta odločitev. Tudi z vidika razvojnega sodelovanja. Naj samo povem, da koncept naše razvojne politike je tako odprt, tako vključujoč, da bo na voljo dovolj prostora za vse naše partnerje posod po svetu, da prevzamejo močnejšo vlogo in eh, podprejo naša prizadevanja za oblikovanje učinkovitih partnerstv za razvoj na globalni ravni. Glede migracij in povezav med migracijami in eh, razvojno pomočjo. O tem smo že govorili in še veliko bomo, ampak eh, Iz povezave med migracijami in eh, razvojem se, razvojem se lahko naučimo naslednjega. Res je treba preučiti orodja, instrumente in ugotoviti je treba, kako se spopasti s poglavitnimi vzroki za migracije. Treba je preučiti, kako zagotoviti hitrejše učinke, kako bolj usmerjeno oblikovati naše programe in ukrepe. Pa tudi, kako se spopasti z prvotnimi razlogi za migracije ali nezakonite migracije na srednjeročni in dolgoročni način. Kako to zagotoviti? um, bolj učinkovito, kot smo to lahko zagotovili s trenutnimi instrumenti in nepovratnimi sredstvi, ki so delovali na bolj dolgoročen način. Vse to so točke, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o pravilnosti, pa tudi učinkovitosti zmogljivosti iz Evropskega razvojnega sklada. Res bi rad še enkrat ponovil, da smo pripravljeni in zelo zavezani k temu, da sodelujemo pri tej pomembni nalogi. Evropski razvojni sklad je zelo učinkovito orodje za, razvoj, orodje za razvojno pomoč. Se pravi, čujem, da vas moram prekiniti nekaj, ko lego želi spregovoriti gospa Šmit. Presrčna hvala, gospod komisar. Besede so lahko tudi orožje, ki se lahko obrnejo zoper človeka samega. Zelo dobro mi je bilo všeč, da ste prikazali EDF eh, e Eh, upam, tako kot je tudi povedal komisar Han, eh, da bo pomoč neposredna, bolj trajnostna. To, kar mi je bilo tudi všeč, je poenostavitev pravil, eh, kar ste tudi omenili. Samo nekoliko bolj me zanima, to je beseda predsednika komisije Junkerja. Eh, kaj to pomeni čisto konkretno v tem primeru, kaj želite poenostaviti pravila pri nas, pri partnerjih, za partnerje, za računsko sodišče, eh, za davkoplačevalca, za transparentnost. Eh, skratka, želela bi si, da bi to bolj podrobno pojasnili. Imam pa še nekaj tehničnih vprašanj in sicer izhajajoči iz odgovorov na naše vprašanja pri 8 EDF. E Eh, se še vedno eh, izdajajo sredstva. Eh, finančna regulativa pravi, da bo sklad ostal živ tako dolgo, da bodo zaključene vse operacije. Moje vprašanje, ali to velja samo za osmi EDF ali pa tudi za deveti, deseti, enajsti EDF, nadalje ste rekli, da sredstva enajstega EDF Eh, eh, ni več mogoče vezati po 31.12.2010, razen eh, če svet soglasno sprejme drugačno ravnanje. Ali bi to bil precedenčni primer ali pa so že pred tem pri prejšnjih EDF-ih obstajali podobni sklepi, torej v katerih primerih se ne bo upošteval celoten dekomitment in se bo izvajal samo delni dekomitment, potem neposredna proračunska pomoč v odgovorih na vprašanja vedno znova beremo, eh, da na ta način lahko paterskim deželjam najbolje pomagamo, zaradi tega, ker eh, nekaterim državam dajemo na voljo zelo velika sredstva. Kako eh, razloži komisija napredek v partnerski deželi, če od trenutka transferja denarja zadeve ni več mogoče zasledovati? Kako Kako um, lahko ugotovimo, da ne gre naprimer za normalni družbeni razvoj? Uh,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 Potem, koliko denarja gre za posamezne podkategorije EDF, eh, e torej za izvedbene stroške, ki se nanašajo na več kot eno milijardo evrov, naprimer raziskovanje, publiciranje, ozaveščanje, izobraževanje in tako naprej. Eh, zadovoljilo bi me tudi, če bi podali pisne odgovore. Eh, kako je komisija lahko prepričana, da vsa sredstva 11. EDF-a, da bodo uporabljena do 2020 zlasti? upoštevanju načela večletnosti. In eh, kar zadeva anulacijo eh, uredb, eh, ste, odredb ste nekaj povedali, vendar pa ste pri eni navedli kot razlog situacijo dožnika. Vsota znaša en milijon evrov. Zakaj ehm, te vsote ni mogoče dobiti nazaj? Hvala. Kolega Celja, prosim. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, še enkrat eh, želim reči to, kar sem že prej povedal. Za leta 2015 je strani komisije obstajal splošen pridržek za, vse, za vsa neposredna plačila za vse ukrepe, ki so indirektno upravljani pri mednarodnih organizacijah oziroma agencijah držav članic, ker je stopnja napak bila tam previsoka. V tem posebnem primeru African Peace Facility Torej, zato moje vprašanje glede tega generalnega pridržka, ali to ni nekoliko preveč splošno, ali to ne bi kazalo bolj podrobno formulirati. Naprimer, ta African Peace Facility je prav poseben primer, ki bi ga bilo treba podrobneje pogledati. Pri African Peace Facility je bilo rečeno tu v odgovoru, torej na vprašanje 47, da komisija sprejema ukrepe za izboljšanje stanja in sicer v letih 2015 do 2016. Eh, kaj je komisijo pripravilo do tega, da je šele tako pozno intervenirala, kajti ta inštrument obstaja že od leta 2004. Eh, African Peace Facility v 90% financira EU iz DDF-a. Lasten prispevek afriških držav je še vedno zelo majhen, okrog 2 odstotka. Eh, po drugi strani eh, pa Evropska unija zelo zaostaja, kar zadeva spostavitev eh, kapacitet, kar je povezano z cili, da bi mirovne misije misije lahko izvajali pod njihovim okriljem. Mirovne misije Afriške unije eh, praviloma eh, izvajajo države članice in vojaki Afriške eh, unije, African Peace Facility, pa naj ne bi uporabljali za nakupe orožja, ampak za izobraževanje, za logistične vprašanja, za druge podporne ukrepe, kako je to vse mogoče zagotoviti da to, kar je povezano z tem inštrumentom, da se to dejansko tudi spoštuje in upošteva. Eh, preko African Peace Facility eh, se eh, naprimer uporabljajo vojaki iz afriških držav, ki, kjer obstajajo dvomi o spoštovanju skladnosti in človekovih pravic. Kako torej zagotoviti, da bi mirovne misije lahko preprečili take katastrofe, eh, kot eh, to eh, sedaj lahko doživljamo v Keniji, ker tudi deluje modre čelade. Gospod komisar, prosim. Yes, thank you very much for... Najlepša hvala. Hvala za zastavljena vprašanja. Zastavili ste številna vprašanja in ta so bila res zelo konkretna in jedrnata. Res bi bilo najbolje, da mm, se vrnimo k pisnim vprašanjem in odgovorom. Ko pa prejmete pisne odgovore, pa seveda ti mm, ne morejo zaobjeti dodatnih vprašanj, ki jih lahko morda imate, kot je mm, zastavila vprašanje gospa Šmit glede vprašanj, ki se nanašajo na Evropski razvojni sklad. Čisto na kratko bi se rad eh, odzval na pripombe gospoda Celerja glede pridržkov, ki so bili podani v postopku podelitve razrešnice. V službah eh, generalne direkcije DEFCO se trudimo, da bi bili ti pridržki res čim bolj diferencirani. Čim manj splošni torej ta dva pridržka, ki sta bila podana, se nanašata na res zelo diferencirane zadeve, ko gre za upravljanje strani mednarodnih organizacij ali pa za izvajanje afriškega instrumenta za mir skupaj z Afriško unijo. strinjam se glede našega prispevka k instrumentu za mir v Afriki. To je najtesnejša povezava, ki smo jo spostavili med eh, razvojem in mirom v partnerskih državah. Tu sodelujemo z Afriško unijo in eh, zelo se naslanjamo na njihove zmogljivosti in na njihovo politično upravljanje instrumenta za mir in ukrepa v okviru tega instrumenta. Ko gre za financiranje, pa vidimo, da zmogljivosti Komisije Afriške unije še vedno potrebujejo podporo prek skupnega sodelovanja, sploh ko gre za steber, ki se nanaša na ocenjevanje. V treh od šest stebrov namreč vidimo, da zahteve še niso popolnoma mm, izpolnjene, naprimer, ko gre za postopke javnih naročil eh, in vprašanj povezanih s tem. Tam smo stopili v sodelovanje in pogajanja Za Afriško unijo razpravljamo o teh temah in sedaj vidimo, da je na voljo bolj eh, pregledno izvajanje afriškega instrumenta za mir strani komisije Afriške unije. Prav tako lahko rečem, da je bil naš prispevek, edini prispevek eh, v mirovno pomoč za Afriko več kot 90 eh, oziroma celo 98 odstotkov sredstva smo prispevali. To je bil prispevek, eh, ki smo ga lahko zagotovili s sodelovanjem z Komisijo Afriške unije. Gedinir sedaj preučuje, kako pokriti že sprejete odločitve, naprimer, da bomo pokrili vsa 25 odstotkov potreb za financiranje za mirovno pomoč za Afriko prek eh, afriških držav v sodelovanju z državami članicami Evropske unije. Prav tako pozivamo druge partnerje, da povečajo svoje prispevke v afriški instrument za mir. Da sodelujejo tudi druge države kot eh, države članice Evropske unije in Afriške unije. Geri Devko bo zelo temeljito pregledal trenutno raven eh, diferenciranih pridržkov. kmalo bomo lahko oblikovali pristop do omenjenih pridržkov? Upoštevali eh, bomo pretekle izmenjave, ki so nam pomagale doseči izboljšave. Izboljšave, zaradi katerih sta obe omenjeni področji sedaj manj tvegani. in uh, to bomo upoštevali tudi pri naših splošnih revizijskih uh, pravilih in pri zahtevah za transparentnost, pri naših splošnih me mehanizmih za preglednost. Um, gospod um, Sarvana. Present. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod minister, hvala, da ste danes z nami. Res obžalujem, da moram reči naslednje, ampak um, se mi zdi, da ste me prav zato izvolili v parlament. V imenu skupine za ELS moram reči, da nismo res zelo zadovoljni s tem, kar ste ponudili, ponudili daneč, danes. Nič novega niste ponudili, nič konkretnega. Tako da upam, res upam, da naslednjič, ko se ponovno sestanemo tu, da bo vaš uh, nastop boljši. Nerad to rečem, ampak se mi zdi, da moram. Cenim vaše delo, Cenim, da imate ta pogum, da nastopite pred nami, ampak prosim, naslednjič se potrudite in odrežite bolje. Gospod poročevalec, za zaključek, gospod Omaže. Madame la Présidente, merci. Hvala. Mislim, da smo komaj na začetku tega dela in to vse do meseca aprila, ko bo razrešnica sprejeta. To pomeni, da boste, gospod komisar, do februarja še prejeli številna vprašanja se strani članov našega odbora. Nekateri odgovori, ki jih je komisija pripravila, so zadovoljili naša pričakovanja. Druge odgovore pa je treba še dodatno pojasniti in zato pričakujem, da bomo zelo hitro nadaljevali z izmenjavo pisnih prispevkov. Ugotovili ste, da vse pripombe naših eh, poslancev zadevajo dva velika svežnja prvi velik svežen, to so rezervacije, ki so bile oblikovane, to moram povedati, eh, znotraj samega generalnega direktorata DEFCO in ki zadevajo eh, inštrument za mir, torej afriški inštrument za mir in še zlasti to um, delegirano upravljanje, ki ga je Evropska unija podelila Afriški uniji. In druga pripomba, uh, Eh, zadeva rezervacijo, ki ste jo tudi oblikovali in sicer za stroške eh, zunanjega upravljanja, ki ga izvajajo druge mednarodne organizacije. Eh, ne na zadnje, številni naši člani ustrajajo na tem, da je treba stvari poenostaviti. Povedano je tudi bilo, da je predsednik Juncker eh, to unesel skoraj da v slogan, saj je napisal, pripravljajmo manj zakonodaje, ampak boljšo zakonodajo in zato pričakujemo dosti bolj natančne informacije glede tega, kaj se dejansko izvaja v smeri tega poenostavljanja. Potem pa še ena pripomba, ki sicer morda ni namenjena konkretno gospodu komisarju, temveč politiki na splošno. Vsekakor pa gre za to, da se izraža cela vrsta skrbi oziroma vprašanj glede izvajanja oziroma izvrševanja eh, Evropskega razvojnega sklada, za katerega sem tudi soporočevalec kar pomeni, da sem tudi eden od pristašev te politike. Sam menim, da ta politika je potrebna. Mislim pa, da je najboljši način, da jo um, ščitimo ta, da uh, sredstva ne vrž, sredstev ne vržemo v neko jamo brez dna, eh, kjer do rezultatov ne bo moglo priti, ampak želimo, da so res namenjena tistim državam, ki jih potrebujejo za izvajanje teh politik in za dosego ciljev. Največja podpora, ki jo pa lahko nudimo eh, v razvojni politiki, zato da bo tudi bolj popularna v Evropski uniji, Eh, je ta, da dokažemo, da so ta sredstva dobro uporabljena, primerno usmerjena in eh, da eh, si prizadevamo za čim večjo uspešnost. Ravno tako je pri tem pomembno zagotavljati usklajenost med različnimi politikami Evropske unije, saj je res, da so politike Evropske unije ki se sprejemajo na drugih področjih take, da eh, nižajo pomen in cilje, ki, se, ki so bili oblikovani znotraj razvojne politike. Zato bi se v bistvu vsi direktorati morali eh, posvetiti ciljem, ki smo jih tu izpostavili. Tako da še enkrat hvala za vaše sodelovanje. Um, tudi poročevalci v Senci bodo vsem seznanjeni, tako da pričakujemo prvi osnutek v mesecu februarju. Zdaj smo na koncu te točke dnevnega reda, gospod komisar. Eh, hvala lepa za vaše odgovore. Um, ostalo boste še poslali, to seveda že poznamo. Uh, kor... Torej, rada bi povedala tudi koordinatorjem, da smo nekoliko odložili začetek srečanja koordinatorjev, ker imamo še vedno eno točko na dnevnem redu, zato se opravičujem eh, in eh, vas sprašujem, če bi bili na voljo jutri za to, da bi se lahko srečali in da bi razpravljali o določenih tečkah. In sicer gre tudi za srečanje na računskem sodišču, skratka, če bi se lahko. Um, srečali ta teden ali pa naslednji teden. Hvala koordinatorjem. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka dnevnega reda 12, še enkrat gre za EDF in eh, za eh, pogovor eh, z mm, predstavnikom Evropske investicijske banke. Prisrčno pozdravljam direktorja Lazarulja, eh, opravečujem se mu, ker je moral čakati, zato bomo kar takoj začeli. Eh, poročevalec je znova gospod Omar Žej, gospod eh, Lazaruli, takoj boste zatem dobili besedo, zato da boste podali vod v to problematiko, prosim. Najlepša hvala. Lepo pozdravljene, dame in gospodje. In hvala za povabilo. Hvala, da ste mi dali besedo danes. Zavedam se, koliko je ura, ampak bom poskušal zaobjeti nekaj elementov glede naših dejavnosti v državah AKP. EEB hm, deluje v državah AKP že več kot 60 let. In uh, zaradi naložbenega instrumenta so dejavnosti v zadnjih letih eh, se tu še okrepile. Nekaj eh, trenutkov bom torej namenil vključnim dejavnostim banke v letu 2016 in se bom sredotočil na prednostne naloge, ki jih vidimo v prihodnjih treh letih. Načeloma, kot veste, so naše prednostne naloge, tiste, ki jih določa razvojna agenda Evropske unije in kotonujski sporozum. Kar pomeni, da se osredotočamo na zasebni sektor in na dostop do financiranja za ta sektor. Prav tako želimo vzpostaviti vzdržno gospodarsko in socialno infrastrukturo. Pri vsem, kar počnemo, pa upoštevamo krovni cilj izkoreni, izkorenitev revščine in to je tudi glavni na prednostna naloga iz eh, trajnostnih razvojnih ciljev. Za leto 2015 eh, so na voljo naslednje številke. V regiji smo zagotovili 936 milijonov evrov in vse te informacije so na voljo tudi v poročilu, ki ga lahko najdete ob vhodu v dvorano, pa tudi na spletu so te informacije na voljo. 936 eh, za dejavnosti, to je manj kot To je en odstotek manj kot lani, tako da ni bistvenih sprememb. V 29 eh, novih eh, paktov smo vlagali v 15 državah in v 6 regijah. Za temi številkami, za samimi projekti pa šteje vloga katalizatorja, ki jo lahko ima naša banka pri spodbujanju zasebnega sektorja za vlaganje v, pro, v projekte od 500. 14 hm, milijonov smo prišli na 561 milijonov, tudi odobritve so se zvišale na 1,3 milijarde, če si pogledamo podsaharsko Afriko in južno Afriko. Glede na razprave, ki ste jih imeli do sedaj, naj orišem tudi učinek projektov, ki jih financiramo. Zavedamo se potrebe, da poskušamo ugotoviti, kaj te številke dejansko zagotavljajo prebivalstvu. In že nekaj let a, poskušamo ne samo predvideti učinka, temveč tudi naknadno poročati o njem, potem, ko so projekti dejansko izvedeni, preverjamo, kaj so dosegli. Za leto 2015 smo ponosni na številke, ki so na voljo pri programih. Ti projekti bodo prinesli, zagotovili za več kot 340 tisoč gospodinstva v regiji AKP pitno vodo. Več kot 300 tisoč hiš bo povezanih z električnim omrežjem. Tudi dostop do visokohitrostnega interneta bo na voljo za več kot 120 tisoč domov v regiji AKP. Če si pogledamo kaj smo počeli prek instrumenta za naložbe in prek lastnih eh, sredstev za naložbe, ugotovimo, da je instrument eh, zagotovil 577 milijonov posojil in to je zelo znatna številka, več kot 50 odstotkov je to, čeprav je tole nekoliko manj kot leta 2014 in to lahko nasplošno predpišemo velikim projektom v Zahodnji Afriki, ki jih vodijo javni organi. Če si pogledamo samo nekatere mm, glavne točke glede naložbenega sklada. Več kot 440 milijonov smo namenili zasebnemu sektorju, 219 milijonov je bilo namenjenih uh, MSP-jev prek zagotavljanja neposrednih kreditov, ki jih financira več eh, deležnikov. To je pomembno, kaj ti lani smo menili, da bo rezultat približno 2000 posojil za mala podjetja. Tu gre za mala posojila, ki znašajo manj kot 200 tisoč evrov. Gre za naložbe, ki zagotavljajo 90 tisoč delovnih mest. Poleg tega smo podprli devet ločenih operacij mikrofinanciranja prek treh različnih instrumentov, ki pokrivajo več držav. To so mikrofinančni instrumenti, kar pomeni posojila, ki poprečju znašajo samo 800 evrov. Gre za povračilo um, sredstev prek daljših odplačilnih rokov. Tako smo zagotovili 1,5 milijona posojil, dve tretjini teh posojil bo verjetno namenjenih najbolj um, izpostavljenim uh, delom družbe. In banka je ne nazadnje namenila rekordno število uh, za sklade, 154 milijonov v devetih različnih operacijah, ki bodo prinesle 10 tisoč novih delovnih mest. Dame in gospodje, to so torej splošne številke. Preden se odzovem na vprašanja, naj povem še, da v regiji AKP nimamo enotne politike, ki bi bila primerna za čisto vse. V V praksi vsakodnevno je pomembno, da ostaneš fleksibilen, da se lahko odzivaš na različne potrebe, v posameznih regijah AKP. Nekje primankuje um, električnega omrežja in električnih povežav, drugod v regiji se soočamo z lokalnimi spopadi. Sodelujemo pa z mednarodnimi mm, akterji in prek sredstev zagotavljamo več priložnosti eh, za prebivalstvo. Kot rečeno, naša banka upošteva cilje trajnostne razvoje cilje. Spremljamo izvajanje, ko gre za dostojna delovna mesta, pitno vodo, higijenske pogoje in podnebne ukrepe so to nekateri izmed ključnih ukrepov, ki jih banka vključuje in upošteva pri svojem delovanju. Na COP21 lani novembra v Parizmu se je EIB obvezala, da bo pri posojilih za tretje države zvečala sredstva za posojila iz 25 odstotkov na 35 odstotkov do leta 2020. In vaš odbor je lani pozval, da okrepimo naše delovanje na področju boja proti podnebnim spremembam. Pri izpolnjevanju vseh ciljev bi podaril, da ima naložbeni instrument eh, pomembno vlogo, temeljno vlogo. Ta instrument je bil lani pozitivno ocenjen strani računskega sodišča in to na vašo pobudo. To nas je zelo razveselilo in eh, lahko zagotovim, da je ta instrument še danes eh, zelo dober, zelo učinkovit in da bankam in državam, partnericam eh, zagotavlja prave rezultate. Če se ozremo v prihodnost, vemo, da gre tu za države, ki se soočajo z nestabilnostjo, bodi si gospodarsko ali politično. Gre za države, ki se soočajo z težavami velike stopne brezposobnosti med mladimi. Potem se tega dotikajo tudi druge težave, naprimer migracije, o kateri ste govorili prej. Kaj počne Evropska investicijska banka? Banka je sprejela več pobud, tako na ravni držav članic, kot tudi v okviru južne soseščine, pa tudi v regiji AKP. Nedavno smo sprejeli migracijski pakt oziroma migracijski svežen, kar pomeni, da bomo sredst, zvišali sredstva v vojnice iz 500 na 800 milijonov evrov, torej zagotovili bomo dodatnih 300 milijonov evrov, zato da se bomo lahko odzvali na potrebe projektov v zasebnem sektorju. Poleg tega smo zagotovili dodatnih 500 milijonov evrov v okviru instrumenta za naložbe za napodovanje migracij strani javnega sektorja. In lani smo odobrili prve projekte, ki se izvajajo v okviru dveh glavnih gradnikov. To nakratko povzema delovanje naše banke na tem področju v preteklem letu. Izpostaviti je treba, da med vsemi pristojnostmi, ki, ima, ki jih imamo, je naložbeni instrument najbolj dinamičen in najbolj učinkovit instrument, pa tudi najbolj pomemben, ko gre za zagotavljanje učinkov v tej regiji. In predvidevamo, da se bodo ti še krepili. Lani je naložbeni instrument sklad znašal približno 50 odstotkov naložb v tej redvi, v tej regiji, sedaj pa pričakujemo, da z okrepitvijo tega instrumenta, da bomo prispevali do 75 odstotkov potrebne pomoči. Najlepša hvala za pozornost. Hvala za ta pogled v vaše delo, v to, kar je teklo do sedaj. Gospod eh, Omaršek, prosim. Merci. Euh, merci à la Banque européenne d'investissement. Voilà les pas. Evropski investicijski banki za to predstavitev, pa tudi za zauzemanje za države AKP, tako kot tudi za evropska čezmorska ozemlja in dežele. Torej, enajsti EDF, Evropski razvojni sklad, omogoča nekoliko bolj tvegane operacije in je tudi že omogočil, da se je rešila cela vrsta problemov. Želel pa bi vedeti, ali je Evropska banka ocenila učinke, ki izhajajo iz dodatnih ovojnic, ki so bile vzpostavljene. In zanimivo tudi, Ali imate namen zagotoviti trajnost tega inštrumenta, ki je, se je že izkazal za zelo učinkovitega? Rad pa bi pri tem nekoliko ustrajal pri vprašanju um, območij OCT, torej čezmorskih območij in ozemljih. In sicer me preseneča to, da imamo tukaj 100 milijonov sredstev, ki so predvidena v proračunu in ki niso bila uporabljena. Gotovo veste, da je na teh čezmorskih ozemljih, kjer gre v glavnem za majhna otoška ozemlja, zelo podobna tudi majhnim otoškim državam AKP in 100 milijonov neporabljenih sredstev. Od kje so se ustavila? Ali veste, na kateri postavki so bila predvidena in zakaj je prišlo do tega. Teh 100 milijonov evrov za te države pomeni ogromno denarja in kako je lahko prišlo do tega, da so ta sredstva pač nekje in da se niso uporabila. Na to me zanima tudi, ali pri zagonu različnih programov Eh, vedno opravite tudi oceno učinka v zelo oddaljenih regijah, ki so pogosto povezane z državami AKP. Evropska investicijska banka zelo pogosto posreduje pri teh državah, naprimer v Indijskem oceanu, Sejšeli ali Mauricius, eh, se pa ne sprašuje o učinku uporabe teh sredstev v teh državah na druga čezmorska evropska ozemlja, ki se nahajajo na istem področju, kot naprimer uh, Ile de la Reunion ali mm, druga ozemlja v Indijskem oceanu ali pa uh, otoki v Karibih, Guadelupa, Martinika in tako naprej. Uh, in ne bom se prav veliko ustavljal več pri teh točkah, rad pa bi vendarle izpostavil še naslednje in sicer 80 odstotkov držav AKP so majhne otoške države. In ti, te majhne otoške države se danes spopadajo z istimi izzivi, s katerimi se spopadajo vse druge države na svetu, torej podnebne spremembe, biološka raznovrstnost, dostopnost eh, in tako naprej. Ampak eh, ti problemi torej na majhnem ozemlju ti otoki tudi igrajo pomembno vlogo na mednarodni ravni. Ban Ki-moon, generalni nekdani generalni sekretar Združenih narodov, je lansko leto tudi eh, imenoval za leto majhnih otokov in zato je tudi pomembno izpostaviti to problematiko malih otokov. Ne moremo namreč obravnavati cele afriške celine s številnimi majhnimi otoškimi državami, ki eh, imajo zelo specifične probleme in so še posebej ranljive. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod eh, Lacaroli, na to za komisijo gospod Rudolfi in seveda imam še druge govornike, ki so se prijavili k besedi. Gospod Lacaroli, izvolite. Nice. Um, Najlepša hvala, bom kratek. Glede učinka um, finančne ovojnice. Menimo, da je bila v preteklosti zelo učinkovita. Leta 2014 smo jo vzpostavili. Vsebuje 500 milijonov evrov in je neposredno namenjena zasebnemu sektorju, torej številnim partnerjem, ki drugače ne bi pokrili z izvest z investicijskimi instrumenti. So pa to partnerji, ki se soočajo z velikimi tveganji. Na voljo pa so tudi socialni skladi, kjer delujemo prek finančnih posrednikov, tako da zagotavljamo jamstvo ali delno jamstvo. V primeru, da se portfelj ne povrne v celoti, torej pokrivamo izgu, izgube ponujamo tudi strukturno podporo. To so strukture, ki smo jih vzpostavili v preteklih letih. Več operacij smo odobrili. In uh, gre za podporo akterjem, ki v običajnih okoliščinah ne bi mogli delovati. Potem glede učinkov. Ja, trudimo se po najboljših močeh, da bi jih preučevali. Prej sem omenjal nekaj številk. V zadnjih letih smo vzpostavili specifičen okvir. Njegov namen je, da nam omogoča predvidevanje učinkov in da naknadno, potem, ko je proces eh, zaključen, ko je projekt zaključen, da preverimo, ali so bili rezultati doseženi. To Torej, trenutno preverjamo ta mehanizem zagotavljanja učinkov na podlagi ovojnice, da ne vprašujemo samo, ali je projekt zagotovil nova delovna mesta, ampak tudi kako je strukturno podporo, katere dele prebivalstva je podporil. Radi bi razdelali torej orodja za merjenje in radi bi zastavljali cilje vnaprej glede čezmorskih držav in ozemelj. Tu je res na voljo ovojnica, ki pa še ni popolnoma izkoriščena in mislim, da bo do konca obdobja. Ko ste govorili o teh stotih milijonih, tu je še nekaj projektov, ki so še v fazi priprave. Lahko pa vam um, zagotovim in posredujem pregled um, projektov, ki so v pripravi in ki bodo morda počrpali ta sredstva. Glede vaših vprašanj, smo podpisali nekaj uh, operacij v letu 2014 uh, z eno čezmorsko državo v jurisdikciji nizozemske. Smo torej prisotni v regiji in uh, naša prisotnost je konstantna gre samo za vprašanje razdelitve sredstev v časovnem obdobju, ki bi naj ga pokrili. Ko se spuščamo v posamezne dejavnosti, najprej ocenimo kakovost partnerja in vodje projekta. Na to ocenimo sam projekt. Če gre za projekt, ki zahteva okoljsko oceno, zahtevamo tudi to oceno. Enako velja za socialno oceno in gospodarsko oceno. In to so ocene, ki so objavljene javno in jih lahko najdete na naših spletnih straneh. Kot sem omenil prej, bi radi ocenjevali učinek na družbo, na populacijo. Trenutno torej ne merimo samo uspešnost um, upravljavca projekta z vidika finančnega donosa. Radi bi ugotovili tudi, koliko projektov je bilo podprtih, koliko novih delovnih mest je bilo vzpostavljenih. Tako da potrebujemo tudi drugačno strokovno znanje, ne samo finančno znanje. In prav tu smo razdelali v okviru novega okvira, ki smo ga vzpostavili. Ali okvir deluje? Menimo, da bo, ker so te transakcije že bile podpisane že bile sklenjene in čez nekaj let bo treba potegniti črto in preveriti trenutno obdobje in pregledati, ali zadeve delujejo. Potem imamo tudi transakcije posrednikov. Lani je potekala revizija mm, računskega sodišča z obiski na terenu. Pokazali ste, da učinek na terenu je razviden in da je tisto, kar zagotavlja, usklajeno, bolj ali manj, s prednostnimi nalogami in cilji, ki si jih je zadala Evropska unija. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednica. Komisija meni, da je naložbeni instrument seveda pomemben instrument za razvoj zasebnega sektorja. To v končni fazi vzpostavlja delovna mesta, ki so potrebna za to, da se odzovemo na demografske izzive, ki ste jih omenjali prej. Komisija ima samo posvetovalno vlogo pri naložbenem instrumentu. In sam imam nalogo, da danes posredujem eh, naše mnenje Evropski investicijski banki, preden se kaj spreme. Omenili ste učinek eh, skladno z drugimi ukrepi ustvarjanje trajnostnih in dostojnih delovnih mest, ker eh, sama delovna mesta po sebi niso dovolj. In pri tem uporašamo tudi po okoljskih standardih. In pri teh točkah zelo dobro sodelujemo z Evropsko investicijsko banko. Seveda pa bi lahko storili še več. Več bi lahko storili za dostopnost najbolj oddaljenih. Uh, držav. Omenili ste male otoške države. To so zelo revne države, pa tu so tudi revne kopanske države, ki so z gospodarskega vidika zelo šipke in imajo malo stikov z drugimi trgi. In naša vloga je tu še toliko večja. Prek eh, naložbene tehničnega instrumenta in vojnice ima komisija vlogo, da zagotovi dodatnost. To je ključen pojem pri komercialnih eh, posojilih. Gre za vprašanje, ali bi se neka storitev še naprej opravljala, če mi ne bi zagotovili pomoči z naše strani. zato se pripravi zelo dobro utemljeno mnenje odboru naložbenega instrumenta in ta na to potem ustrezno ukrepa. Ker ni na voljo več veliko časa, se bom osredotočil samo še na par vprašanj. Države morajo torej upoštevati tudi komplementarnost teh naložb. Te naložbe zagotovijo priložnosti za razvoj zasebnega sektorja in to gre z roko v roki s političnim dialogom, zato da bi zagotovili spodbudno okolje za naložbe. Pogosto ne morete izvajati naložb, ker okolje ni spodbudno, ker eh, ni vzpostavljeno pravosodje in ker eh, ni pravne države. Če seštejemo vse te elemente, pridemo do načel, ki jih najdemo v Evropskem skladu za trajnostni razvoj in Evropske agende, zato da združimo vse te pobude in vzpostavimo spodbudno okolje za naložbe. Se opravičujem, ker drugače ne bo dovolj časa. Kolega Hayes. Najlepša hvala, gospod predsednica. Se zavedam, da nimamo veliko časa, pa pozdravljam poročilo. Smiselno se mi zdi in koristno, da je računsko sodišče nasplošno podalo pozitivno mnenje glede dela EIB na tem področju in to bi rad eh, pozdravil. Konec koncev pa je EIB Evropska banka in sprejemati mora odločitve na podlagi racionalnih uh, argumentov, gospodarsko utemeljenih um, argumentov. Gre za posojila za težavne regije v svetu in s tem je povezan določeno tveganje. Pri vsakem bančnem modelu je treba razumeti, kakšno je tveganje in tega je treba vključiti v ocene stroškov. Tako da bi izpostavil naslednje. Prav je, da banka spodbuja zasebni sektor v tej regiji. Je pa treba to storiti na razumem način. Še toliko bolj pomembno pa je, da preverimo, kakšen je bil učinek po sprejetju mm, ukrepov. Podprli ste 200 MSP-jev in vzpostavili 90 tisoč delovnih mest. Se pa zastavlja vprašanje, kaj bo s temi delovnimi mesti po petih letih, kako trajnost nas, kako vzdržnost so del zasebnega trga v nacionalnih gospodarstvih. Zdi se mi, da je treba vzpostaviti bolj robusten model za to, da vidimo, kako se dejansko izvajajo ti skladi. In še druga pripomba, ki je navezana na to. Mislim, da moramo našim državljanom razložiti, da je to del razvojne agende. Agende, ki jo izvajamo kot evropejci v sosedskih eh, regijah. Gre za našo globalno vlogo. In naj podarim, da je za EIB veliko bolj logično, kot tudi za vse druge države članice, da od teh držav zahtevajo enake prispevke, enako visoke prispevke, bodi si iz zasebnega sektorja ali javnega sektorja. Te, to načelo je treba uporabljati. Morda je sicer razmerje lahko nekoliko niže, ampak ne moramo zahtevati, da samo sami vlagamo sredstva, če zadevna država članica, ki prejema pomoč, ni pripravljena vlagati nič. In to je pravi pristop tudi pri podpori zasebnega sektorja. Hvala. Grazie. Eh, ringrazio anche la BEI per eh, le. Hvala lepa. Tudi jaz se Evropski investicijski banki zahvaljujem za informacije, ki nam jih je posredovala. Predvsem pa se mi zdi zanimiv del v zvezi s davčnimi oazami. Namreč Counterbalance za leto 2015 pravi, da številni projekti, ki so bili financirani strani Evropske investicijske banke, eh, zadevajo davčne oaze in so namenjeni storitvam za z nameni utaje. Potem še eh, Mauricius. Sicer imamo v tem poročilu kar nekaj elementov, ki jih je verjetno zelo težko razložiti. Naprimer, rudnik kobalta v Demokratični republiki Kongo, za katerega je bilo namenjenih v začetku 100 milijonov evrov. Družba, s kateri, ki s tem upravlja, pa ima sedež na Bermudih, ki so davčna oaza. Potem še drug primer, ki ga izpostavlja eh, Counterbalance, je eh, plinovod med eh, Nigerijo in Gano. Ravno tako to upravlja družba, ki ima sedež v Bermudi, potem 40 milijonov evrov za družbo, ki eh, ima sedež na britanskih deviških otokih in ki upravlja projekt eh, v Gambiji. No, in zanima me, kako lahko to obrazložite, kako, to, kako lahko zagotovite, da družbe, ki dobijo sredstva iz EIB, nimajo sedeža v davčnih oazah in ta sredstva uporabljajo za dober namen. In uh, sicer kako pa uh, lahko counterbalance pride do podatkov, ki eh, sem jih navedel in uh, kako lahko to preprečite. Hvala. Um, Najlepša hvala. Hvala za vaše vprašanja. Ta so zelo aktualna. Najprej vpliv na gospodarstvo, pa tudi vpliv na stabilizacijo gospodarstva. To sem nakazal tudi v svojih eh, uvodnih pripombah. S tem se lahko samo strinjam. To, kar zagotavljamo, so predvsem finančni instrumenti. Instrumenti, ki so v različni meri sposobni ublažiti tveganje tu gre za financiranje, ki ne poteka nikoli v stotih odstotkih, ampak eh, gre samo za delež eh, financiranja. In vsakeč prosimo vodjo programa, promotorja, da k projektu pritegne tudi zasebni sektor. Za nas je to zelo pomembno, če želimo eh, zagotoviti določene obresti. Tako da del te odgovornosti odpade na promotorje projektov. Zagotavljamo tudi nepovratna sredstva, ampak v omejenih količinah. Predvsem so to sredstva namenjena za tehnično pomoč. Imamo naprimer primere lokalnih bank, ki bi jih radi spodbudili k temu, da posojajo več, predvsem revnejšim sektorjem družbe. Te banke so seveda previdne in eh, mi bi jih radi spodbudili in zagotovili, da razvijajo zmogljivosti, da se odzivajo na to. Zato specifično gradimo zmogljivosti in v naših proračunih predvidevamo tudi sredstva za tehnično pomoč. In našim neposrednim partnerjem eh, to zagotavljamo, pa tudi MSP-jem samim, zato da spodbujamo njihove zmogljivosti, da oblikujejo vzdržne projekte, projekte, ki bodo vzdržali preskus časa in eh, da bodo spostavljena trajnostna delovna mesta. To se sicer ne zgodi vedno. Glede davčnih oaz. To je seveda ena izmed tistih delikatnih tem, ker vemo, da nimamo splošno sprejete opredelitve davčne oaze kot takšne. Seznanjeni smo s tem poročilom, ki je bilo objavljeno, ampak za žal se pri tem niso posvetovali z nami, kar obžalujemo, ker sem mislil, da dobro sodelujemo z zadevnim zadevno nevladno organizacijo, tako da se niso posvetovali z nami. Informacije, ki so na voljo tole, niso nujno pravilne, pa tudi glede nekaterih drugih elementov informacij bi rekel, da so pretirane, da gre za pretiravanja. Kakšne so torej naše politike? Mi ne vodimo zakonodajnih eh, postopkov, ampak eh, moramo spoštovati standarde. In naša politika je takšna, da poštevamo mnenje OSCD in Evropske unije. Evropske politike moramo integrirati v lastne politike konec koncev. Spremljamo Um, upoštevamo tudi mednarodne računovodske standarde FATA. Gre torej za preverjanje skladnosti in navskrižno preverjanje, na katera se nenehno sklicujemo v naših uh, dokumentih. Zavedamo se pomislikov, ki jih uh, najdemo med ljudmi, ko gre za opredelitev izogibanja obdavčitvi davčne utaje ali pa ko gre za transparentno finančno upravljanje. Tudi zato si prizadevamo, ampak organi, ki ste jih omenjali, so tisti, ki v prvi vrsti postopajo v tem primeru. In eh, dejali ste, da bi na evropski ravni radi imeli seznam držav, ki so zaskrbljujoče In eh, obstaja možnost, da bo ta seznam pripravljen do konca naslednjega leta. In če bo ta seznam pripravljen, potem ga bomo upoštevali v lastnih politikah. Mauricius, to je pomembna tema, zelo sporna in aktualna tema. Tako je pač, da moramo pritegniti vlagatelje, če želimo zagotoviti, da se bomo od eh, bilijonov premaknili, od milijonov, milijard premaknili k bilijonom. Obenem pa se spopadamo tudi s fragmentacijo finančnih trgov. Tako da, če bomo lahko pripravili scheme, ki bodo povečale zaupanje vlagateljev, zato da bodo začeli sodelovati, da bodo zagotovili nova sredstva, potem je treba tudi to upoštevati. Maurici, zgodovinsko gledano, je bil zelo naklonjen to vrstni vlagateljem in je tudi sedaj. Seveda pa upoštevamo, zelo natančno upoštevamo načelo potrebne skrbnosti tudi v teh primerih. Želimo zagotoviti, da so te transparent transakcije transparentne in da se ne uporabljajo za utajo davkov, da niso te transakcije uporabljene za utajo davkov v matični državi, članici. In pri takšnih zadevah se sodelujemo, sodelujemo z državo, s komisijo, zato da zagotovimo večje zaupanje. Tako da nimamo težav z Mauriciusom, ker je na belem seznamu. Je tudi po podpisnica sporazuma o, o ACP. Imamo pa obveznost uh, potrebne skrbnosti. Če zadev ne ocenimo pozitivno, moramo seveda na, opozoriti na ne, morebitno nepravilnost. Glede poročila naših preiskav, Naj povem, da je to na voljo na spletni strani. Gre za poročilo na podlagi zaprosila varuha človekovih pravic. Tako da so informacije na voljo tam. Če pa želite bolj podrobne informacije, pa se obrnite na nas. Poročilo za objema zelo dolgo obdobje in sklepi so na voljo na spletu. Hvala. Hvala za zanimive informacije. In tak eh, seznam za davčnimi oazami bi morali pravzaprav izdelati do konca tega leta. Eh, saj eh, to bi bila dobra točka, na katero bi lahko vezali razrešnico v komisiji. Mislim, da bi to bila točka, ki bi dobila veliko večino v tej hiši da vse skupaj nekoliko potisnemo naprej. Še poročevalec, gospod Umarži, za zaključek. Merci, un, un Hvala lepa. Prav na kratko za konec. Res je, da kar se tiče tega naložbenega inštrumenta ni razrešnice, vendar pa sredstva prihajajo iz Evropskega razvojnega sklada in zato je treba zagotoviti in tudi demokratično je, da Evropski parlament izvaja svojo pristojnost proračunskega nadzora. Uh, V razpravi se je že izkazalo, da na tem področju obstaja določena zaskrbljenost in sicer glede tega, da obstaja v navednicah nek politični nadzor nad izbirami za naložbe, ki jih izvaja eh, Evropska investicijska banka, tako kar se tiče geografskih kriterijev, kot kar se tiče ciljev, ki se jih skuča, skuša s temi naložbami doseči. In mislim, da je dejansko to zelo pomembno, zato ker Evropska investicijska banka izhaja iz evropskih institucij, ker je to Evropska banka, ker gre tukaj za inštrument za naložbe, za katere se uporabljajo sredstva iz Evropskega razvojnega sklada in zaradi tega je treba, da Eh, zagotoviti, da bodo ti izdatki ustrezali ciljem in namenom, eh, ki so zapisani v Evropskem, ki izhajajo iz Evropskega razvojnega sklada in temu tudi je tako, kot smo videli. Ostaja pa vprašanje glede določenih eh, izbir, še zlasti geografskih. Tukaj se pojavlja vprašanje davčnih oaz, to je res problem. Vprašanje imamo pa tudi problem z vladavino prava v eh, nekaterih zadevnih državah. Na tem področju moramo torej ugotoviti, na kakšen način lahko okrepimo demokratični nadzor Evropskega parlamenta in kako lahko zagotovimo nekoliko večjo podporo Evropske investicijske banke glede na zahteve, eh, ki jih skuša izpolniti. Like all... Najlepša hvala in hvala tolmačem za nekaj dodatnih minut. Naš sestanek z nacionalnimi parlamenti se nadaljuje ob treh popovdan in veseli bi bili, če ne bova samo sporočevalcem tam ker naj, samo naj zanimajo težave glede deljenega upravljanja. Tako da prosim, podprite nas, kolegi. Na voljo bo tudi sprejemsko koktejli ob 18.30 eh, in lepo ste vabljeni vsi, seveda. Tako sedaj pa smo zaključili s podanskim delom. Vse, hvala.